Good morning, colleagues. We'll make a start because we have quite a packed agenda. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo dnevni red je natrpan. Predlagam naslednje spremembe. 13. točka. Financiranje dejavnosti v zvezi z migracijami v Libiji. To bomo preložili. 14. točka. To bomo predložili na naslednjo točko, tri, na naslednje zasedanje 23. točka, tudi to bomo preložili. Če ni ugovorov, potem bomo sprejeli dnevni red z izglasovanimi spremembami. Hrvaščine, danščine, malteščine in irščine ne bo. Koordinatori so pripravili priporočila. Imamo tudi koledar zaseden Libe za leto 2018. To bomo obravnavali na prihodnji seji. Ob 11. pa bomo glasovali. Zato lepo prosim, da pripravite glasovalne kartice. Tretja točka je sprejetje zapisnikov 22. 23. marca, 8. 8. junija in 26. junija vse leta 2017. Če ni nobenega ogovora, potem bomo zapisnik sprejeli. Dobro, zdaj pa četrta točka z nami je gospod Michael O. Flaherty. On je direktor agencije EU za temeljne pravice. Agencija objavlja letno poročilo o stanju na področju temeljnih pravic v EU in to je pomemben vir informacij za naš odbor, še posebej kar zadeva poročilo o temeljnih pravicah, ki ga pripravljamo vsako leto. Letos je poročevalec Frank Engel pridružil se nam bo k malu. Najprej bomo prisluhnili gospodu O'Flahertyju. Več nam bo povedala tudi gospa Adamu pri DG Justice. Potem pa bo dobil besedo tudi gospod Engel, ko bo seveda prispel. In besedo boste dobili tudi drugi. Najprej torej Michael O'Flaherty, direktor Agencije EU za temeljne pravice. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za priložnost, da danes pregovorim pred vami. Predstavili smo letno poročilo za leto 2017. To poročilo pokriva tematska področja, za katera je odgovorna agencija za obdobje 2016. In povedati želim, da so vsa poročila na voljo, da je poročilo na voljo v vseh jezikih. Poročilo so pa, da se deseto obletnico oblikovanja pravite, Agencije za temene pravice. Zato smo to priložnost izkoristili, da smo pregledali stanje na področju temeljnih pravic v zadnjem desetletju. Povem vam lahko, da imam dobre in slabe novice. Dobre novice so naslednje. V desetih letih je Evropska unija naredila veliko korakov naprej, kar zadeva institucionalne strukture za zaščito temeljnih pravic. Prav tako pa ste pripravili ključno zakonodajo, kar zadeva strukturo. Včeraj smo praznovali deseto obletnico Equineta in to nas opozarja, da so organi za enakost zelo pomembni. Agencija FRA ima tudi zelo pomembno ulogo pri tem. In še nekaj, kar zadeva strukture na evropski ravni. Odbor Libe ima ključno vlogo pri tem in tudi letna resolucija o temeljnih pravicah tega odbora je zelo pomembna. Na nacionalni ravni se krepijo organi za enakost, pa tudi nacionalni organi. Pregledali smo zadnje desetletje in zdaj imamo na mesto deset kar sedemnajst institucij, ki ima status A iz OZN. Ampak, gospe in gospodje, veliko smo dosegli, pa vendar še vedno obstaja veliko vrzeli glede izvajanja. Agencija FRA ima nalogo, da odkriva te vrzeli, in na nje opozarja. Najprej, kar zadeva migracije, še posebej razmere otrok migrantov. O tem sem že govoril. Še vedno je zelo veliko otrok med migranti. 360 tisoč ljudi je 2016 prišlo v Evropo preko sredozemlja in 25 odstotkov je bilo otrok. Mnogi so bili brez spremstva. Veliko je bilo pomislekov glede človekovih pravic ko govorimo o teh otrocih. Veliko napora je bilo uloženega v to in tudi nekaj napredka je bilo doseženega, ampak še vedno obstaja veliko težav, naprimer na področju zaščite otrok pred spolnimi zlorabami. Otroci, ki so v Evropi in so že žrtve, morajo biti deležni podpore. Preveč se otroke pridržuje, in v številnih primerjih so pogoji sprejema nezadostni. Kako se odziva Agencija za temeljne pravice? Še naprej pripravljamo mesečna poročila, kar zadeva razsežnost temeljnih pravic v okviru te migranske krize v 14 državah članicah. Vedno se posvečamo predvsem otrokom. Septembra, na primer, smo pripravili poročilo, v katerem smo govorili o vprašanju pogojev sprejema v 14 državah članicah in opredelili smo kar nekaj pomislekov. Še en način, kako se agencija odziva, je, da vam pripravljamo pravna mnenja. Vsaj štiri smo vam zagotovili leta 2016, tam smo opozorili na razmere otrok. Prav tako smo podali pravno mnenje o temeljnih pravicah in žariščnih točkah, tudi kar zadeva predlog revizije Dublinske uredbe, kar zadeva prenovo Eurodaka in oblikovanje ETIAS-a. V zvezi s temi smo podali torej svoje mnenja. Agencija je še vedno aktivna v žariščnih točkah v Italiji in Grčiji in poskušamo razširiti svojo prisotnost na zunanjih mejah, če je to le mogoče. Zdaj pa diskriminacija proti migrantom in manjšinam. Leta 2016 in 2017 smo doživeli pomembno obdobje v življenju agencije, kajti takrat je bila objavljena druga večja raziskava glede nediskriminacije med manjšinami in migranti. Prva raziskava je bila objavljene pred osmimi leti. Takrat je bila to EU Midas 1, zdaj pa EU Midas 2. Posvetili smo se Romom, poročilo smo objavili lani in številke so res zaskrbljujoče. Evropski parlament je to uporabil v svoji resoluciji glede preprečevanja anticiganstva in vključili ste to v pripravo svojih strategij glede vključevanja Romov. Pred dvema tednoma smo objavili rezultate raziskav o izkušnjah migrantov muslimanov v Evropi. Imamo dobre in slabe novice glede tega. Dobre novice so naslednje. Zelo veliko teh eh, migrantov muslimanov izraža veliko stopnjo podpore državi, v kateri so. To je kar 76 odstotkov in ta številka je večja od splošnega prebivalstva. Vendar na negativni strani so vzorci nadlegovanja in diskriminacija zelo visoki. 27 odstotkov je navedlo, da so bili žrtev nadlegovanja. Če upoštevamo ženske, vidimo, da je šlo ženskam slabše kot moškim v kontekstu nadlegovanja in diskriminacije med temi, ki smo jih eh, upoštevali v raziskavi, je zelo malo takih, ki so uložili pritožbe. Samo 12 primerov je bilo sporočenih uradnemu organu in od teh 12 odstotkov je, so, so samo 4 odstotki svoje pritožbe vložili pri organu za enakost. Za to skupino in druge manjšine v raziskavi EU Midas velja, da predstavljajo pomemben vir za politike in odločevalce, kot ste vi. Te Rezultate in številne druge bomo predstavili 6. decembra tukaj v Bruslju. Zdaj pa varnost in človekove pravice, kakor sem dejal v tem odboru že. V preteklosti smo prepričani, da potrebujemo močno nacionalno varnost, ampak takšno varnost, ki bo združljiva s temeljnimi pravicami, ki bo spoštovala načela zakonitosti, nujnosti, sorazmernosti in ne diskriminacije. To je okvir za delovanje agencije na tem področju in s tem pojasnjujemo tudi pravno mnenje o ETIAS-u naprimer. V prihodnih tednih bomo pripravili mnenje o nadzoru strani obveščevalnih služb. Govorili bomo tudi o interoperabilnosti velikih zbirk podatkov na mejah, prav tako pa smo začeli z delom na področju deradikalizacije in izogibanja radikalizaciji pozdravljamo tudi oblikovanje posebnega odbora EP za preprečevanje terorizma in ponujemo vam svojo podporo. Omeniti želim tudi naše stalno prizadevanje za ozaveščanje o listini. Tudi tu imam dobre in slabe novice. Dobra novica je naslednja. Vedno večje je zavedanje o listini, tudi v okviru institucij EU, pa tudi pri sodišču. Ampak manj impresivna je uporaba listine na nacionalni ravni. Tega je še vedno zelo, zelo malo. Agencija se angažira na številnih ravneh, zato da bi spodbudili uporabo listine na nacionalni ravni. Imamo naprimer orodje, ki se imenuje Chartopedia. Prav tako bomo podali in predstavili orodjarno za tiste, ki se s tem ukvarjajo v praksi, zato da bodo vedeli, zakaj gre to bo pripravljeno naslednje leto. Če sklenem. Spoštovane poslanke in poslanci, za prihodnost sem optimističen. Mislim, da imamo velike težave, ampak vseeno lahko zaščitimo sistem človekovih pravic in lahko povečamo združljivost. Ampak mislim, da se moramo držati nekaj temeljnih načel. Prvič, ostati moramo pri zakonitih obveznostih in pravnih obveznostih. Zakon je zakon, treba se kaj držati, če ga kdo krši, sledijo sankcije. Prav tako moramo, moramo povedati, da je spoštovanje temeljnih pravic nekaj dobrega. Pristop s spoštovanjem človekovih pravic je vedno boljši, zagotavlja bolj trajnostne rezultate. In tretjič, nikoli ne smemo izgubiti pozornosti vedno moramo biti pozorni na tiste, ki so najbolj ranljivi. Tudi manjšine moramo upoštevati. Vsi morajo vedeti, da temeljne človekove pravice veljajo za vse, tudi zadnje. In petič, zaščititi in ceniti moramo civilno družbo v Evropski uniji. Skrbi nas, da je prostora za delovanje civilne družbe vedno manj in veliko poročilo na to temo pripravljamo za december. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik, mislim, da bi lahko Agencijo za temeljne pravice izkoristili še bolje. Agencijo ste oblikovali zato, da vam dajemo podporo na področju temeljnih pravic. Dali ste nam neodvisnost in samostojnost, zato da smo bolj perodostojni. Mi vam želimo služiti in pozdravljamo priložnost, da bi z vami govorili o tem, kako bi lahko mandat v prihodnosti še razširili. Hvala. Najprej bomo dali besedi gospe Adamo glede poročila za leto 2016. Gre za poročilo o izvajanju listine temeljnih pravic. Najprej torej še ona, potem pa bomo slišali vprašanja poslank in poslancev. Izvolite, gospa Adamo. Hvala lepa. Najprej želim čestitati gospe, gospodu O'Flaherty-ju vedno je zelo dobro prisluhniti njemu in povedati želim, da. Da, torej komisija želi komisijo še naprej podpirati in uporabljati. EU MIDAS 2 zagotavlja zelo veliko podatkov in informacij. Še naprej bomo uporabili to raziskavo, pri svojem delu. Agencija postaja vedno bolj operativna, obiskuje žarišne točke, sodeluje z drugimi agencijami in se storitvami komisije in to je zelo, zelo relevantno. Danes sem torej tukaj, da vam predstavim šesto poročilo komisije o izvajanju listine o temeljnih pravicah. To je del širše strategije glede izvajanja listine. Tega smo se lotili po začetku veljave Lizbonske pogodbe in s tem zagotavljamo primere vključevanja listine v delo institucij. Upošteva tudi sodno prakso na nacionalni ravni in na evropski ravni. In šesto poročilo se začenja z ugotovitvijo, da leta 2016 nismo poslovali po starem. Soočamo se z veliko izzivi, še posebej v zadnjih letih. Zaradi tega so bile temeljne pravice pod velikim pritiskom, pred veliko preizkušnjo, vedno več je populizma in v Evropi se pojavlja tudi nostalgija po izolacionizmu. Pojavljajo se tudi varnostne grožnje in gospodarski izzivi. Vaš predsednik Juncker je pred nekaj tedni v parlamentu podal svoj govor o stanju v Uniji in rekel je, da Je minilo leto dni, ampak izzivi še niso premagani. Vendar, če ga parafriziram, mislim, da je zdaj priložnost, da dosežemo rezultate in to priložnost bi morali izkoristiti. V poročilu komisije imamo tri glavna sporočila in ta sporočila odražajo sporočila direktorja Agencije za temeljne pravice. Prvič, Unija je Unija vrednot, nismo samo trg, vrednote so osnova naše unije. To je bilo tudi jasno izraženo v govoru predsednika, vendar to je omenjeno tudi v našem poročilu. Gospod O'Flaherty ima prav, ne gre za moralno obveznost, da je to nekaj lepega. Ne, listina je pravna zaveza. Ko govorimo o temeljnih pravicah, je to pravna zaveza za vse institucije EU in tudi za komisijo. Torej, moramo pomagati državam članicam pri izvajanju zakonodaje in prava EU. Komisija je varohinja pogodb, zato je naša vloga tukaj primarna, ampak sodelovati moramo tudi z drugimi institucijami, kar zadeva pravno državo, naprimer. Opozarjamo na dialog, ki ga imamo v zvezi z okvirom za spoštovanje pravne države. V zvezi s tem smo v stiku, naprimer, s Polsko. Prav tako opozarjamo na to, da je potreben neodvisen zunani nadzor. Res je treba izpostaviti vlogo Evropskega sodišča, kar zadeva tolmačenje in uporabo listine. Zagotoviti moramo, da se bodo pravice spoštovale. Napredek smo dosegli, zato ker nam sodišče pomaga, da nalogo opravljamo bolje. In seveda tudi neodvisnost sodišča je zelo pomembna zato, da lahko zagotovimo spoštovanje pravne države in temeljnih pravic. Res je, borci za človekove pravice so prav tako zelo pomembni, podpiramo jih, La, včeraj smo praznovali deseto obletnico Equineta, ampak tudi na osnovi vašega poročila, ki ste ga predstavili lani, si prizadevamo okrepiti podporo zagovornikom človekovih pravic. Zagotoviti želimo Evropsko mrežo nacionalnih institutov za človekove pravice. Prepričani smo, da lahko storimo še več. Veselimo se že poročila agencije, kar zadeva možnosti delovanja za civilno družbo. Mislim, da moramo dobro preučiti, kakšno je stanje na področju civilne družbe v državah članicah, zato da bomo lahko opredelili potrebe in ukrepe v prihodnosti. To je zelo pomembno izpostavljeno tudi v poročilu Infeld iz lanskega leta. To je potrebno tudi za zdravo demokracijo. Temeljiti moramo svoje delo na temeljnih pravicah. Temeljne pravice morajo biti v ospredju. Komisija podpira države članice s pomočjo financiranja, usposabljanja in drugih orodij zato da bi svojo listino res lahko vključili v svoje delo. Lani smo sprožili tako imenovanega čarovnika za temeljne pravice. To je neke vrste orodje, ki je bilo razvito na osnovi projekta Agencije za temeljne pravice. Državljani se lahko potem bolj zaveda svojih pravic in ugotovijo lahko, na koga se obrniti, če so njihove pravice kršene. Prav tako smo podprli agencijo FRA pri razvoju novega orodja, oni to imenujejo EFRIS. Naenkrat bodo predstavljena vsa poročila na področju temeljnih pravic, torej strani parlamenta, FRA, OZN in drugih institucij, zato da bomo vedeli, kakšno stanje je trenutno na terenu. In tudi to se napaja iz poročila Infield in tudi s tem bi lahko podprli ukrepe naših institucij. In še tretje in glavno sporočilo je naslednje. Gre za operacijo vključevanja temeljnih pravic v vse ukrepe in vsa delovanja. To koristi prav vsem državljanom v EU. Vendar temeljne pravice ne smejo biti nekaj samoumevnega pogovorimo o temeljnih pravicah, ljudje ne razumejo, da je to nekaj jasnega in očitnega. Napredujemo na področju enakosti med spoloma, pravic žensk, varstva podatkov, postopkovnih pravic in tako naprej. To so pravice, za katere se borimo, bolje bi jih morali sporočati, strinjam se. Mislim tudi, da obstajajo problematična področja, pozornost moramo nameniti najbolj ranljivim, boriti se moramo proti sovražnemu govoru, zaščititi moramo otroke in tudi o pravicah migrantov moramo govoriti. Samo še nekaj primerov, preden zaključim. V poročilu smo zapisali naslednje. Evropski stebr socialnih pravic je omenjen. Vključuje več načel, ki ne nadomeščajo pravic iz listine, ampak so neke vrste podpora. Govorimo o revščini otrok, o romskih otrocih in po našem mnenju nam bo tudi to dalo priložnost, da zadeve preučimo nekoliko globje. Semester že izkoriščamo v ta namen. Naprimer, podali smo pet priporočil po posameznih državah v zvezi s to temo, tam, kjer rezultatov ni. Še nekaj želim povedati. Preprečevanje rasizma. Lani smo oblikovali skupino na visoke ravni za preprečevanje ksenofobije in rasizma ter nestrpnosti. To je zelo zanimiva izkušnja. Združili smo države članice, nevladne organizacije in druge mednarodne organizacije Sveta Evrope in Evrope naše agencije, zato da se res pripravijo na operativno delo. Zagotavljamo smernice glede usposabljanja policije. Zakaj Romi ne poročajo policiji? Zato, ker policiji ne zaupajo, zato, ker niso prepričani, da jim bodo prisluhnili. Tudi kar zadeva žrtve, direktivo o pravice žrtev imamo, ampak vse skupaj je treba izvajati tudi v praksi z vodilnimi skupinami in podjetji na področju informacijske tehnologije smo sprejeli dogovor glede preprečevanja sovražnega govora. Nezakonit sovražni govor v realnem svetu je nezakonit tudi na spletu, zato se moramo proti temu boriti. In na koncu še nekaj. Imamo letnik kolokvi o temeljnih pravicah. Lani smo ga namenili vprašanju medijskega pluralizma in demokracije. Imamo direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. So zakonodajalca zdaj to obravnavata, napreduje dobro in to pozdravljamo, vključuje določbo, v okviru katere bomo okrepili neodvisnost regulatorjev za audiovizualne medijske storitve in to je ključnega pomena za to, da bodo mediji brez nepotrebnih pritiskov govorimo o algoritmih, govorimo o mehurjih, v katerih se ljudje znajdejo zaradi filtrov. To je vprašanje, ki ima veliko posledic na področju temeljnih pravic, kar zadeva svobodo izražanja in tako naprej. Z veseljem pa bom odgovorila na vaše morebitne vprašanja. Hvala, zdaj pa nekaj vprašanj. Najprej za gospoda Oflajrtija in gospo Adamo gospod Engel je poročevalec, pa ga še ni. Zato bodo besedo dobili poslanci po vrsti. Čisto praktično vprašanje za Michaela O'Flaherty-ja. Omenili ste uporabo agencije strani posameznih poslancev. Dobro, to smo že slišali, ampak uh, imate kak primer da so poslanci to storili ali da bi lahko to storili, kajti to je lažje reči kot storiti. Fra ima relativno omejen mandat glede izbiranja podatkov in tako naprej. Torej, v kakšnem in katerem primeru lahko poslanci dejansko izkoristijo to agencijo za to, da bi s tem obogatili delo na svojih dosjejih. Če imate kak lep in dober primer, me zanima, ali nam ga lahko posredujete gospod Engel bo spregovoril, ko pride, zdaj pa je na vrsti gospod Jurek. Bardzo, dziękuję. Ja chciałem za... Najlepša hvala. Hotel sem poprašati po par zadevah v zvezi z lanskim letom, torej najnovejših dogodkov, ki jih v tem zanimivem poročilu gospoda direktora nisem slišal. Gre eh, za določene primere in pa tudi za določene kategorije zadev. Zanima me, ali ste se ukvarjali z primerom francoskega zakona o prepovedi oteževanja splava. To sploh ne gre eh, za mm, vprašanje člena 2 listine temeljnih pravicah, ki govori o pravici do življenja, ampak tu se zgolj omejuje na člen 11, V omenjenem zakonu je govora o zaporni kazni v primeru izvajanja moralnega pritiska, torej gre torej za prepričevanje ljudi, da eh, splav predstavlja kršitev pravice do življenja in predpisana kazen je dve leti zapora ali 30 tisoč eh, evrov za en takšen primer in eh, na ta način lahko hitro likvidirajo nekoga, ki na ta način nastopa v medijih. Potem sem hotel vprašati tudi za nizozemsko. Ne gre toliko za zakonodajo o eutanaziji, kateri odločno nasprotujem, kaj ti pravica do življenja je neotoljiva pravica. Eh, prav tako je tam prišlo do primera, ki ga je nizozemska vlada celo eh, opredelila za nezakonitost. Torej šlo je za oboje osebe, ki je bila v nezavesti, ki ni bila torej, pri zavesti. Eh, torej, zanima me, ali se ukvarjate torej s temi ekscesi, ki jih povzroča zakonodaja na področju eutanazije, ki je že sam po sebi ekstremna, ampak to pa sploh. Potem člen 14, se pravi pravica do svobodne izbire vzgoje. V parlamentu se sedaj pripravlja celo referendum oziroma preprečitev referenduma, ki se pripravlja v Romuniji da bi preprečevali promocijo homoseksualnosti v šole. Gospod Jurek, dve minuti. Ja, že zaključujem. V moji državi se pogosto obračam na vlado, da vsak primer napada na tujce ustrezno in eh, strogo kaznujejo in da so tudi ustrezne in pristojni organi uh, obveščeni. Ampak eh, to seveda ne pomeni, da se omejuje svobodo informiranosti. Člen 11 eh, listin o temeljih pravicah eh, svobodo govora s pravico o informiranosti povezuje. Na švedskem smo videli, da tudi oblasti preprečujejo policiji, da bi podajale informacije o storilcih, če jih šlo za tujce. Dobro, vsakega bom omejil na dve minuti, lepo prosim. Gospa Gijom, postopkovno vprašanje. Ja, hvala, predsedujoči. Se upravičujem, da moram eh, to izpostaviti na tej točki, ampak mislim, da imamo težavo tule z gospodom Jurekom, ki ob vsaki priložnosti eh, uporabi ta pseudo primer, ki ga imamo v Franciji, da bi na eh, nek, nek način skušal prikazati, da je v Franciji prepoved izražanja mnenja, če je človek pro-life, se pravi za življenje svobodo izražanja spoštujemo v Franciji in v novem zakonu je sedaj zapisano tisti, ki uporabljajo internet in ob uradne spletne strani Francije za apologijo splava, da je to kaznivo. Tisti, ki torej goljufajo eh, pri svojem izobraževanju, so torej odgovorni pred zakonom. To je zelo drugačno od tega, kar pravi gospod Jurek. Če eh, potrebujemo, lahko še enkrat to razložim, če bo ponovno govoril na ta način. Najlepša hvala za tole razlago. Pozdravljeni, gospod Engel, sedite. Ravno pravi čas ste se oglasili pri nas. Hvala, gospa Gijom, za tole razlago. Vse še niste pripravljeni, a ne? Dobro, barba nas pevnele naslednja. Grazie Presidente, io ringrazio molto il dottor Hvala lepa. Hvala gospodu Flertiju za opravljeno delo. Par vprašanj imam glede konkretnih vprašanj, glede beguncev. Nekaj vprašanj kjer bo verjetno potrebno dati povdarek, je vse večja tendenca, da se ustvarjajo zgornje meje migrantov, to so de facto kvote, ki jih nekatere države uvajajo, zelo, visoka, zelo velika tendenca v to smer je v Nemčiji v tem trenutku in to je vsega, kar v nasprotju z obveznostjo individualne preučitve vsake prošnje za azil. Potem združevanje družin, tudi to eh, se vedno bolj omejuje in to je prisotno v tem poročilu. In, eh, ta trend se samo še veča. Ne vem, kaj je možno storiti, kaj ti vse več težav je na tem področju. Potem boj proti terorizmu. Moja vizija tu je zelo pesimistična, še posebej upoštevajoč, kako določene nujne ali urgentne eh, zakone prevajamo kar v običajno zakonodajo, ki eh, omejuje pravice na trajen način. To je pojav, ki je zelo prisoten v Franciji, eh, Eh, sploh pod eh, predsedstvom Makrona. Še eno vprašanje, ki ga imam s tem v zvezi, eh, kar zadeva torej begunce in žarišče točke. Zanima me, kaj se dogaja ne le v teh žariščnih točkah v Grči in Italiji, ampak zunaj naših meja. Torej, zanima me, kaj ste ugotovili v Libiji, v Tuniziji, torej izven EU. In še zadnje vprašanje predstavnikom komisije. Hvala za vaš prispevek, ampak vendar se poraja neko temeljno vprašanje tule, ki bi ga rada zastavila. In sicer, kaj pomeni ex post intervencija v prid človekovim pravicam, sploh v primerih, kjer je prišlo do kršitev pravic, kjer je prišlo do kršitev listi na temeljih pravicah, strani organa, ki je odgovoren za izvajanje teh eh, politik. Torej, isti organ, ki je odgovoren za to, da, so, da je prišlo do teh eh, kršitev, naj bi potem te kršitve eh, preučeval in odpravljal. Hvala lepa. Um, hvala lepa. Seveda, to je zelo obsežna tema, tako da vem, da želite govoriti dlje, ampak prosim, okrog dve minuti. Gospa Jaroka, prosim. Uh, Dobro jutro, hvala lepa za veliko upravljenega dela na to temo. Veliko je bilo narejenega, lahko bi pohvalila veliko področji. Govorila pa bom o Romih, če mi dovolite, ker bodo drugi, o drugih starih. Pozdravljam to, veliko je potrebno postoriti, kar se tiče tega, kar je dejal gospod predsednik, da bi lahko še bolje sodelovali, pa bo moja točka o Romih se navezala tudi na to. Prosim, da podprete sodelovanje z odborom, kar se tiče segregacije, težava segregacije pri Romih. Veliko ste storili glede tega, vendar pa prosim, da pripravimo načrt B za tista področja, kjer še vedno obstaja segregacija, kjer se to še ni spremenilo. Desetletno omejitev bi morali dati državam članicam, da ne bo več prihajalo do ločevanja v razredih, naprimer. Hvala lepa, da sodelujem, lahko sodelujemo z ekipo gospoda Ivanova, hvala lepa. Resne stvari so, sodelovanje je dobro. Potem pa še program Equine, to je zelo pomemben za Rome. Pred desetimi leti je direktiva dala toliko prispevkov za boj proti, proti ciganstvu, če bi torej spostavili neko koalicijo med našo ekipo in vašo ekipo in bi uporabili vse, kar imamo na razpolago, za to, da zagotovimo da bodo informacije dosegle državljane, bi lahko potem skupina na visoki ravni, ko prispevala vaševanju segregacije, tudi zbiranju podatkov, štiri točke, ki ste jih podali v vašem poročilu, so glavne točke. Tako da mislim, da preden ne izpeljamo teh, ne moramo nič storiti, kar se tiče strategije 2030-2040. Tako da si želimo, torej, izvajanje teh točk in potem tudi prispeve, kaj bomo storili glede pravne podlage za strategijo Romi. Bomo dobili pravno podlago. To je po moje največja ovira, kar se tiče rezultatov. Na poti smo, fra pa mora pokazati, po kateri poti gremo in kje moramo še kaj ukrepiti. Torej, rada bi več podatkov o tem kaj se je zgodilo v zadnjih desetih letih razvoj. Ni tako hiter, kot so Romi in večina drugih pričakovala. Tudi v Fra imamo sedaj enoto za Rome, tako da vidimo, da tukaj je povezava, lahko bi seveda ločevali vprašanja pri migraciji in Romih, pa bi sodelovali pri skupnih vprašanjih, kot je naprimer integrirano izobraževanje. Zaradi te počasnosti, torej me zanima, ali imate podatke, ki ste jih pridobili iz Evropske skupnosti kot antropologinja, raziskujem v zadnjih nekaj letih in vidim, da je zelo velik razkorak med informacijami, ki jih dobivamo. Mislim, da so to velike frustracije med, eh, povzroča velike frustracije med Romi, ker vemo, da je za to bilo uporabljenih 1,5 milijarde evrov. Prosim torej komisijo, da si ogleda aplikacijo na telefonu, ki pomaga najrevnejšim v Evropi, na Ačarskem se to imenuje RITA, to je orodje za integracijo v najrevnejših regijah za vključevanje v sistem. To bi radi torej vam predstavili in prosim, da poveste kaj o tem. Sophie Interville. Hvala lepa, Sofija Entfeld. Um, Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospodu Flaherty-ju in Adamu za predstavitvi, pa tudi za trdo delo in vsebno zavedanost v njih vrednot. Veliko delo upravljate. Naj pa povem, da formatika sestanka že kaže, da se s temeljnimi pravicami ne ukvarjamo na pravi način. S tem se ukvarjamo, kot da gre za administrativno-tehnično zadevo. To bi morala biti glavna tema, kot se temu reče. To bi moralo biti obravnavano strani političnega vodstva. Tako bi se morali s tem ukvarjati. Mislim, da je torej napaka, da tega ne počnemo. Spada Damo ima prav, ko pravi, da je Evropska komisija varuhinja pokop. In spet poznam vaše trdo delo, vendar pa politična raven Evropske komisije se sploh ne obnaša kot varuhina pogodb. Vedno skušajo se izmuzniti, vedno, ko kolegi prosimo, da naj zagotovi spoštovanje temeljnih pravic, naj se gre za pravice LGBTI v Litvi, azilne pravice, vemo, kakšne so razlike med obravnavami Mačarske in Polske, vedno torej stisnejo rep med noge. In težava je v tem, da tudi če proevropske sile, pa naj se bodo zmerno ali fanatično proevropske, torej mainstream stranke, še vedno imajo Evropsko unijo kot neko tehnokratsko korporacijo. Smešno pa je, da proti EU homofobične, seksistične, ksenofobne sile so odkrile Evropsko unijo že zdavnaj kot platformo za napredek svoje agende. in dobro so financirani. Tudi parlament jih financira in to je smešno. Financiramo skupine, ki so proti prosti izbiri. Potem pa skušamo kasneje popravljati z resolucijami in drugimi zadevami. Nismo ravno modri, kar se tega tiče. Mislim, da bi morali biti bolj smeli pri eh, resničnem branjenju temeljnih pravic. Veliko govorimo o tem, če se gledamo globalno raven, je to tako kot Kitajska in Sadska Arabija, ki govorita o človekovih pravicah. To je potem razvrednotenje pojma. To postaje popolnoma drugačen pojem. To mora postati realnost. Vem, da sta oba zelo zavezana temu, vendar pa upam, da bo tudi parlament se zavzel za temeljne pravice na terenu, ne samo na papirju, torej tudi v resničnosti. Prava resničnost to mora biti. Yeah. Ja. Hvala lepa. Da, da, strinjam se z vami. To razloži tudi dejstvo, da je z nami direktor FRA, imamo predstavnico komisije. In potem seveda poslanci govorite o nekaterih najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se moramo ukvarjati v okviru tega poročila. To so nekatera vprašanja, ki so najpomembnejša. Pa naj se gre za begunsko krizo, razmere z Romi, se skušamo združiti v to razpravo. Sedaj bo direktor odgovoril na vse to. Seveda, to je nekoliko čudno, da to tako počnemo, vendar pa ta remen, da imamo agencijo, je dober, da se skuša odvati. Tako bomo torej ravnali. Moram pa reči, da se moramo sporozumeti kot poslanci da bomo imeli dober odnos z agencijo. Tudi to je pomembno. Razumem pa, da si govorite 4 minute. Popolnoma to razumem. Bodimo bolj disciplinirani. Yes, Frank, okay, right. Prosim, če ste vseeno nekoliko krajši. Aha, zdaj pa lahko govorimo le. Gospa Kiniči, prosim. Grazie, Hvala, bom se tudi jaz držala dveh minut, bom eh, poskušala biti kar sedaj jedrnata. Sveda zahvala eh, gospodu eh, Flertiju in gospe Adamo za zelo zanimive predstavitve. Gre za tematike, ki so za nas izredno zanimive. Veseli me, da smo v sporočilu komisije videli tudi omembo direktive o boju proti terorizmu, še posebej kot eh, primer vključevanja temeljnih pravic v splošno zakonodajo. To se mi zdi nekaj, kar je zelo pomembno, eh, sploh za tiste, ki smo na tem delali. Predvideno je tudi potem naknadno preverjanje, kar me tudi zelo veseli. In eh, gospa mm, Adamo, če lahko dodate še nekaj, s tem v zvezi bom zelo vesela. Gospod Toflerti, tema, ki je meni še posebej blizu in sicer vprašanje varstva ja, mladoletnikov. Vi ste omenili v svojem prispevku tuje mladoletnike ja, brez spremstva. Najnovejša italijanska zakonodaja predideva posebno pozornost za te mladoletnike, še posebej eh, dodelitev skrbnika in eh, tudi pomoč, eh, vi pravite, da še ni dovolj pomoči za mladoletnike, ki so bile žrtve nasilja. No, ampak italijanska zakonodaja predeva tudi to posebno eh, pozornost za mm, to vrstne mladoletnike, tako da rada bi vas mm, prosila, če lahko poste nekaj več tudi eh, s tem v zvezi in da nekoliko več uporabljate tudi te nove normative, ki jih je sprejela naša držala v svojem poročilu. Mislim, da sem se držala dveh minut, predsednik. Ne, ne, nisem želel pripomniti, kaj je dolžine vašega govora. Vem, veliko različnih stvari želite omeniti in težko je to storiti na kratko. Hvala lepa, da ste se držali odmerjenega časa. Gospa Mecula, prosim. Hvala lepa, hvala lepa, gospod direktor, da ste danes z nami in za odlično delo, ki ga vaša agencija opravlja teh časih povečanih varnostnih tveganj, raščevčega populizma, je morda bolj pomembno kot kadarkoli, da imamo agencijo za temeljne pravice in da je odločna. Vaš glas morda ni vedno najbolj popularen glas v dvorani, najbolj, tisti, ki ga najbolj podpiramo, je pa to tisti, ki ga moramo slišati vedno znova. Zaščita človekovih pravic je tisto, kar je naredilo Unijo za takšno, kot je to vsi zelo občudujemo in zato je naša unija veliko več kot samo ekonomski blok. Migracijski tokovi v Evropo so porastu v primeru ksenofobije, rasizma in populizma, pa moramo reči, da se to tudi veča. Zato se moramo temu opreti. Hvaležna sem delo vaše agencije, ko se upirate tem konceptom, ki so proti evropski. Prav tako razumemo, da je vračanje ljudi, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, nekaj, kar se mora nadaljevati, pa mora to popolnoma spoštovati dostojanstvo, pravice in načelo ne vračanja. Slišali smo že vaše prispevke večkrat na to temo in upamo, da bo vaša agencija še vedno odločna pri tej točki. Prav tako želim na kratko spregovoriti o vedno več sovražnega govora na spletu. menite, da bo to še vedno ostajalo tako pomembno vprašanje, je dovolj ozaveščen. Ja? In kaj lahko države članice tako na ravni vlad, organov pregona, pa tudi civilne družbe, da se borijo proti temu? S različnimi partnerstvi med akteri v zasebnem sektorju, ki so dejavni na tem področju. In končno naj povem, da se nam ne zdi, ne vidimo protislovja, če imamo odločno zaščito tajnih pravic odločno spoštovanje prava. To mora iti z roko v roki in ni nas treba prepričevati, da moramo imeti odločno agencijo za temeljne pravice. Potrebno je, da imate vse vire, ki jih potrebujete za upravljanje vašega dela. Hvala lepa in sedaj še poročevalec letošnjega pri letošnjem poročilu o temeljnih pravicah, Frank Engel. Hvala lepa, Klot. Bom skušal biti kratek. Žal mi je, da na začetku nisem mogel biti tukaj. Vrnil sem se iz misije v Afriko, sedi noči, torej logistične težave. Se opravičujem. So me pa asistent, ki je tukaj obvestil, da se je agencija osredotočila na teme, ki sem jih pisal tudi v poročilo. To poročilo bomo na določeni točki razdelili. Je pa to povezano tudi s tem, da sem bil z agencijo v stikih že prej pri pripravi prvega osnutka. gotovo bomo imeli tudi kar nekaj predlogov sprememb, da bi izboljšali poročilo. In glede občutljivih tem, to so tudi prispevke agencije, hvala lepa za to. Dve, tri teme na kratko, ne želim podaljševati eh, te razprave bolj, kot je potrebno. Očitno obstaja velika tema, ki ima upravka z migracijami, ljudmi, ki so nekoliko drugačni in odziv na ljudi, ki so nekoliko drugačni. Skušam torej te fenomene nekako razporediti po skupinah. Zavestno se želimo sredotočiti tem, na to v tem poročilu. Drugi podarek pa je pravna država. To, kar vidimo po Evropi v tem trenutku, kar se tiče deviacij. Glede vodstvenih instanc. Mislim, da moramo to ustaviti. Če tega ne bomo storili sedaj, potem bo do države druga za drugo padale v past vladanja in potem bo težko iziti iz tega. To vključuje fenomene tudi, kot, je, kot so nujne razmere, ki postanejo potem kar eh, stalne. In seveda to nima smisla. Tudi nima smisla, da imamo meje zaprte in lovimo zločince in teroriste. Ulovimo pa samo potnike, kot sem jaz sam in milijone drugih, ki trpijo zaradi teh varnostne politike, ki ne vodi k ničemu. In moramo resnično razpravljati o tem. In potem še zadnja misel o organizaciji tega poročila letos. Počalcem senci sem to že povedal, pa še enkrat bom sedaj vsem vam. Idealno bi skušali narediti poročilo nekoliko krajše, kot je bilo v prejšnjih letih. Idealno bi to bilo, torej, torej, da ne bi dobili 1500 predlogov spremen, ki bi jih morali potem vse vključiti in ki bi zajemali vse razsežnosti temeljnih pravic. To pravim Liviji, naprimer, kar se tiče teme o Romih. Svoja post pripravlja posebno poročilo na to temo. Seveda, zato da bi bilo to poročilo Soraje post ustrezno vrednoteno, pa ne samo zato, tudi zato, da ne bi podvajali praktično vsega tudi v tem poročilu, če bi morda lahko našli način, če lahko morda ehm, dodate samo nekaj referenc, lahko to vključim, seveda tudi druge, glede drugih posamičnih tem, vendar pa imate celoten seznam, ki sem ga pripravil, to boste kmalo dobili, poročili in rezoluciji Evropskega parlamenta, ki se ali pripravljajo, so nedavno bile sprejete ali bodo sprejeti glede specifičnih področji, tem, s katerimi se ukvarjamo. Mislim, da ni smiselno, če bi potem vse vključevali tudi v to poročilo. Če bi naše poročilo glede temeljnih pravic 2015-2016 bilo bolj jedrnato, politično odločno, in bi se potem osredotočili zgolj na nekaj področji. Vesel bi bil, če bi to bil pristop, s katerim se strinjate. Seveda, poročilo vseeno ne bo tako kratko, kot bi si idealno želel, ampak upam, da bomo vsaj zmerno uspešni pri tem pristopu. Hvala. Občudujem optimizem poročevalca, bomo videli, koliko predlogov sprememb bo poročevalec dobil. Nikoga ne bom spodbujal, bomo videli. Dobro, to smo sedaj slišali. Ta vaša prošnja je zabeležena, bomo videli, če bo to kaj pomagalo mogoče pa bo vaš osnutek kaj krajši in bo manj predlogov sprememb. Osnutek je v redu, prav, bomo videli, koliko predlogov sprememb bo. Prav. Dovolj dolgo sem že tukaj, da vem, koliko predlogov sprememb boste dobili. Sem koga izpustil? Ne. Še nekaj bi rad povedal o agenciji. Svojem osebem bom se naslednji mesec odpravil v agencijo. Michael je direktor že kar nekaj časa, bil sem že tam, gledal sem si, kako deluje agencija, poznal sem tudi njegove predhodnike, torej priporočam kolegom, da ohranjamo take stike. Vem, da je to zelo težko delo. Zelo veliko je občutljivih točk, ki jih morate obdelovati, tako da čudujem vaše delo. Michael, prosim. Eh. Hvala lepa. Naj odgovorim najprej na vaše vprašanje kako lahko posamezni poslanci sodelujo z nami, kako jih lahko podpremo. Nekateri vaši kolegi so že podali primere, kako lahko to deluje. Naprimer, naša podpora rezoluciji, gospod Engel je govoril o tem, to je jasno vloga za agencijo. Gospa Roka je govorila o možnosti sodelovanja. Da, to je točno tako sodelovanje, ki ga spodbujamo. Na vaše točke o romih se bom vrnil. Podatki imamo, amerikanske baze podatkov, ki jih lahko uporabljate, vse je na spletu, to je tudi že razporejeno v skupine, ki so smiselne za vas, lahko pa seveda vas tudi posamezno brifamo o tem. Stalno smo na voljo, da nudimo te informacije. Spadamo je povedala tudi nekaj o informacijskem sistemu, ki še ni spostavljen, bo pa malo. Ko bo, bo to velikanski repozitorij analiz človekovih pravic po državah, članicah in po temah. To je samo nekaj primerov. Gospod Jurek, hvala lepa za vaše pripombe. Naj začnem s tem, da vam zagotovim, da je agencija popolnoma zavezana k spodbujanju svojim mandatom dostojanstva vseh v naših družbah in spodbojene raznolikosti, vendar pa moramo to storiti znotraj našega mandata in po naših pristojnostih. Vprašanja, ki ste jih omenili, so izključena. Listina zagovarja pravico do življenja in tudi druge pravice, vendar pa s tem se ukvarjamo samo, če je to v pristojnosti EU potem pa moramo upoštevati tudi naš mandat in večletni okvir. Gospa Spinini, govorili ste o tem, kako bi lahko ukrepili naš mandat. Hvala lepa za vaše prijazne besede, da agencija tudi meni, da bi lahko imeli močnejši mandat. Želeli bi imeti možnost sodelovati na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, ne da bi se morali zanašati na zahtevo ene od institucij. Želeli bi podajati mnenja o osnutkih zakonodaje, ne da bi specifično do to od nas zahteval. In še kar nekaj drugih točk. Omenili ste kvote za migrante in tvegane, da se prošli naprona posamično in tudi kar se tiče zdržovanja držin, da ni vse tako, kot mora biti. Da, zanimamo se, seveda je potrebno spoštovati mednarodno pravo, potrebno je odločati po posamičnih primerjih in tudi kršenje načel vzdrževanja družin bi nas pravilo, zakaj da bi kršili mednarodno pravo. Zelo veliko poročil imamo, to vam pomaga, ko spremete odločitve na to temo. Tudi nedavno poročilo, ki pomaga pri vzdrževanju načela ne vračanja. Potem govorili ste o zakonih, ki so nujne narave, so povezane z varnostjo. Upam, da bo naše naslednje poročilo vam pomagalo, ko se boste gledali to področje. Predstavili smo že prvi del našega dela, analizo pravnega okvira v Evropi, kar se tiče nadzora obveščevalnih služb. Sedaj drugi del pa bo dejansko govoril o uporabi te zakonodaje in nadzora te zakonodaje. To bo resnično koristno za vas, upam ko se pogovarjam z vladami, slišim, da je to za njih koristno, ker so potem takrat v času, ko spreminjajo torej varnostno zakonodajo. Se pričujem, če sem ustvaril zmedo, kar se tiče našega dela v žarišnih točkah in druge. Nismo dejavni izven EU. To je vprašanje našega mandata. Sredotočamo se na države članice. Želimo pa postati bolj dejavni na zvanih majah, na splošno, ne samo na žarišnih točkah gospa Jeroka. Hvala lepa torej za vaše pripombe. Veselimo se eh, pripomb, da vidimo, kako bi lahko sodelovali še bolj. Da bo najpovem, da počnemo že kar precej stvari, poleg tega, kar sem že omenil. Naprimer, imamo tudi tabelo napredkov glede vključevanja Romo dobo 2011-2016. Sedaj pa bomo zbirali tudi podatke o razmerah romske skupnosti v 16 držav članicah, ki niso bili v EU minus 2. Torej, dobili bomo dejanski pregled na razmerami v EU. Ko zdaj zbiramo podatke na lokalni ravni o izzivih za Rome, zavezani smo sodelovanju z vami v boju proti proti cikanstvu. Gospa Intfeld, hvala lepa. Vam hvala lepa tudi drugim za prijazne besede glede agencije, strinjam se z gospod Intveld, ni čas za plašnost. To so bile njene besede, strinjam se z njo. Gospod Kiniči, eh, hvala lepa. Dejali ste, da ne povem kaj o nedavnih dogodkih iz Italije. Vračam se iz Italije. Opaz, bil sem na Siciliji na želišnih točkah in imel sem se tanke v Rimu. Vidimo krepitev, izboljšave, napredek. In to moramo pozdraviti naprimer zakon o skrbništvu, ki ste ga omenili. To moramo pozdraviti. Potem pa tudi pristav glede žarišnih točk na Siciliji je dober. To lahko pozdravimo. Še vedno še nismo dosegli vsega. Veliko je potrebno še upraviti, vendar pa izboljšave v Italiji in tudi v Grčiji moramo pozdraviti. Gospa Mecola. Glavno vprašanje, mislim, da je zadevalo vedno več primerov sovražnega govora na spletu in da ne počnemo dovolj. Ne gre za nek radikalen nov način razmišljanja, za neke novosti partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem. Gre v prvi vrsti za uveljavljanje zakonodaje. Mislim, da je najbolj smiseln, temeljni odziv in najbolj koristen ta, da upravimo zakonodajo. V nekaterih delih unije posledic ni poleg drugih inovativnih področji, moramo pač priznati in vedeti, da je zločin pač zločin posod. Gospa Mecola, govorili ste tudi o agenciji, kako bi lahko storili več na tem področju. Spraševali ste, ali lahko storimo več v smislu, da bomo spoštovali človekove pravice pri prisilnih menitah. To bi lahko, vendar pa potrebujemo več virov, več zmogljivosti. Smo že pri zgornji meji naših omejitev in to moramo izpostaviti. In potem, gospod Engel, hvala lepa za vaše prijazne besede. Pozdravljamo to, da se osredotočate na pravno državo. Temeljne pravice niso vse, kaj se tiče pravne države, tukaj je zašišo vprašanje, vendar pa to je tista rdeča nit, ki jo je videti posod, tako da je naša agencija zavezana temu in bo zavezana tudi v bližnji prihodnosti. Hvala lepa, gospodamo, še glede specifičnih vprašanj, ki so vam bila zastavljena. Prosim. Hvala lepa za specifične vprašanja. Začela bom z gospod Spinelli, ki je zastavila vprašanje, kako popraviti nekaj, kar se je pokvarilo. Kasneje, na začetku je bilo dobro, to potem popravite tudi kasneje. Potrebno je torej biti prošen in se s tem ukvarjati takrat, ko se to zgodi. Boljša strategija to predvideva in seveda skušamo ugotoviti, kakšne so posledice pri vsakem kosu zakonodaje za politiko glede temeljnih človekovih pravic. To skušamo obravnavati sistematično vedno, ko imamo oceno plivov, vidimo tudi področje, ki predstavljajo veliko izzivov. Tukaj gre tudi za iskanje pravega ravnovesja, da bo sorazmernost uveljavljena ocenjena na prav način, to ni enostavno področje. Sedaj pa se vračam na vprašanje gospe Kiniči primer direktive o boju proti terorizmu, ki je bila sprejeta lani, tukaj tudi moramo to podrobno pregledati in opremiti z ex post oceno naše evropske zakonodaje. To je bilo uvedeno zahvaljujoč parlamentu. Če se vrnem na vaše vprašanje, sedaj smo v postopku priprave ocene vpliva direktive o boju proti terorizmu. Vključujemo to tudi organizacije za človekove pravice, da bi nam pomagale pri merjenju tega. Potrebno se torej odzvati eksante, kolikor se le da. Na čudovih področjih je ex post ocena zelo pomembna. Potem vaše vprašanje o otrocih. Michael je že odgovoril, naj pa povemo o primeru leče v Italiji, to je res dober primer. Tudi zakon o skrbništvu je zelo dober, imeli smo dober sestanek prejšnji teden, imeli bomo Evropsko mrežo o skrbništvu, to bomo spostavili, potem tudi pravice otrok v žeriščnih točkah, to je ključno vprašanje, pa ne samo tam, tudi v spremnih centrih. Prav tako bomo naslednji forum za pravice otrok 7. in 8. novembra posvetili promociji alternativ. Pri držanju ICG, pri imigracijah, pa tudi pri kazenskem pravu. Potem pa neposredno vprašanje gospe Mecole o sovražnem govoru na spletu. Da, res je. Potrebno je ozaveščati, spostavljati partnerstva pod malteškim predsedstvom smo imeli zelo uspešno delavnico o tem, kako to početi, kako se zoprstaviti, še prav posebno ksenofobnemu sovražnemu govoru. To počnemo, nadzorujemo splet tudi s pomočjo civilne družbe in IT družb. Imamo tudi zadnjo oceno, že objavljeno na spletu, lahko to pošlem. poprečno 59 odstotkov tistega, kar se smatra za nezakonito, kar se smatra za vražni govor, čuvanje k temu, zato je bilo sneto strani podjetij, so sledili priporočilom, da pa te podatke je potrebno primerjati s prejšnjim letom, ko smo imeli popeče 28 odstotkov. Torej, napredujemo. Hvala lepa, gospa Adamu. Še nekaj sem pozabila. Pomembno vprašanje posredovanje gospod Intfeld. Nije, nije tukaj, ampak vseeno. Morda sem samo plašna, ampak eh, politična raven pa ni neodločna. Eh, poglejte si samo govor gospoda Junkerja o stanju v Uniji. Veliko je govora o vrednotah. Potem tudi govor gospoda Timormaca včeraj v Etvenetu. To je samo drugačen format. Kadarkoli odbor parlament želi povabiti politične voditelje, bomo seveda z veseljem prišli. Dobro, vidite, imate možnost eh, zagovarjati komisijo. Pošteni smo, to je parlament. Vse najboljše pri delu agencije FRA. Spodbujam več stikov med agencijo in poslankami in poslanci. Hvala lepa, gospod O'Flaherty in gospa Adamo. Tako, sedaj pa gremo kar naprej. Točka šest pozdravljam direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Pa tako. Imamo dva predstavnika Evropskega parlamenta upravno odbora MCDDA, ki se bosta usedla tukaj spredaj, gospod Wolfgang Götz in Tomas Zabranski. Sorry, colleagues, only Mr. Gotz is here. Se prečujem, samo gospod Götz je tukaj, gospod Zabranski pa je bolan. Dobro, ko se boste usedli, bo gospod Götz poročal o uspešnosti Evropskega centra za spremljanje drug in zasvajenosti z drugim v letu 2016. Potem pa še vprašanje in odgovori. Malo smo pozni, gospod Götz je že stalen gost pri nas, dober prijatelj. Prosim, če poročate o uspešnosti agencije. Prisrčno dobrodošli. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik, spoštovani člani in članice odbora Libe, poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost, da vam predstavim splošno poročilo o delu in rezultatih MCDDA za leto 2016. Leto 2016 je bilo za MCDDA leto tranzicije, leto preoblikovanja. Eh, to je bilo tudi moje prvo leto kot direktor MCDDA in eh, ob eh, implementaciji delovnega programa smo začeli tudi z implementacijo določenih sprememb, glede katerih vam bom danes tudi podal pregled. Namesto, da vam eh, zdaj natančno predstavljam dejavnosti in uh, zaključne račune centra, predlagam, da vam predstavim nekaj ključnih številk in ključnih podatkov. Torej, kaj smo novega proizvedli v smislu novega znanja, ki ga ima centra glede stanja na področju drog. Lansko leto je EMCDDA objavil 44 eh, novih publikacij znanstvenih in korporativnih, tekom celotnega leta. Prav tako smo proizvedli 27 znanstvenih člankov ali poglavi v znanstvenih knjigah glede novega znanja na področju drog. E, prav tako smo lansko leto pripravili tri pomembna poročila. Prvo poročilo o trgu drog, ki smo ga predstavili tu v Prošli skupaj s komisarjem Aframopolosom. In na tem dogodku smo imeli priložnost obvestiti poslanke in poslance, da imamo novo oceno velikosti oziroma obsega trga drog v Evropi, 24 milijard evrov, torej obseg trga za drogami v Evropski uniji je omenjenih 24 milijard. To je prva ocena, to bomo zdaj sveda razvijali naprej v prihodnih letih imamo torej konkretno informacijo o vplivu trga mm, drog, tako z vidika proizvodnje, ja, trgovine in potrošnje v Evropi in eh, tesno povezana z resnim in organiziranim kriminalom. Naj tudi povem, da imamo tri pomembne informacije, publikacije na temo preprečevanje prekomernih odmerkov z naloksonom, potem smo imeli prvo poročilo o internetnem trgu z drogami, imeli smo tudi dve drugi ključni publikaciji, ena zadeva problematiko hepatitisa C, vezanega na uporabo drog. Kar zadeva spremembe, kar zadeva izboljšave z vidika tudi naše izpostavljenosti, Lansko leto smo zabeležili milijon obiskov naše spletne strani tekom leta in nekoliko manj kot 100 eh, tisoč ogledov videoposnetkov, ki smo jih eh, sproducirali. Pripravljamo tudi nove videoposnetke, ki zelo jasno, zelo didaktično predstavljajo posamezne teme. Lahko vam povem, da je eden najbolj eh, bolj znanih eh, videoposnetkov na našem YouTube računu, video o dekriminalizaciji drog, eh, to je pomembna tema, ne le v Evropi, tudi izven. Naslednja prosovnica, prav tako nadalje razvijamo naše storitve za politične odločevalce. Strani evropskih institucij, vključno z odborom Libe in Evropskim parlamentom, smo prejeli 36 prošen za naše stališče za našo pomoč. Šlo je za zadeve v različnem obsegu in različnih narav. E MCDDA, naprimer, je podal natančne informacije za oceno in evalvacijo Evropskega akcijskega načrta in Evropske strategije. Prav tako smo zagotavljali druge informacije na zahtevo. EMCDDA je lansko leto sodeloval tudi na 36 velikih eh, mednarodnih dogodkih, kjer smo predstavljali naše eh, znanje in dognanja skupaj z državami članicami. Ključni dogodek lansko leto aprila je bilo zasedanje posebne je bilo posebno zasedanje generalne skupščine OZN na temo eh, drog. Tam smo predstavljali ne le Evropsko unijo, ampak smo tudi neposredno prispevali k trojstranskim dogodkom. No, ne na zadnje, nadaljujemo z podporo oblikovanju politik in odločenju na evropski in nacionalni ravni. Le lansko leto smo opravili 18 tehničnih oziroma znanstvenih eh, obiskov v državah članicah na njihovo zahtevo, kjer smo obravnavali širok razpon tematik. Eh, če lahko izpostavim samo eno, bi omenil obisk Švedske, kjer smo se eh, s tamkajšnjimi kolegi pogovarjali in skušali bolje analizirati in razumeti Eh, spremembe na področju z drogami povezanih eh, prekomernih odmerkov v tej državi. Prav tako razvijamo nove aktivnosti v skladu z našo strategijo v smislu podpore praktikom. No, nekaj številk, ki bi jih rad z vami tule delil. Kot prvo, organizirali smo usposabljanje za več kot 150 znanstvenikov v Evropi. Eh, v zvezi z spremljanjem oziroma analizo stanja na področju otrok in tudi eh, na področju odziva. Sodelujemo s Cepolom, prispevali smo k usposabljeno 440 eh, policistov in prav tako smo opravili 29 tisoč konkretnih oziroma enkratnih obiskov na našem portalu, kar je nekako referenčna stran v Evropski uniji za preventivo, eh, zmanjšanje eh, posledic, reintegracijo in tako naprej. No, v preteklem letu smo prvikrat zabeležili neznatno znižanje števila novih psihoaktivnih snovi, ki smo jih eh, zaznali na evropskem trgu preko sistema razgodne obveščanje v EMCDDA, ampak eh, od skupno 620 novih psihoaktivnih eh, snovi, ki jih trenutno spremlja EMCDDA, jih je lansko leto 423 eh, bilo najdenih na evropskem trgu. In to je pomembna številka, kajti v številnih primerjih nas sprašujejo, kakšna je situacija v smislu, koliko novih snovi prihaja na trg. In tam je prišlo sicer do določenega zniženja in to je verjetno tudi posledica določenih zakonodajnih ukrepov, ki so bili sprejeti, eh, se pravi evropski sistem zgodnega obveščanja, kontrolni ukrepi, ki jih izvaja države članice in to so stvari, ki so bile sprejete tako na ravni sveta kot na individualni ravni na ravni držav članic. Ampak to je le ena plat zgodbe. Druga plat zgodbe je ta, da trg ostaja še vedno izredno dinamičen, in eh, ker v nekem letu pride na trg nova snov, to še ne pomeni, da, ga, da je naslednje leto na trgu ni več. Rad bi samo podaril, da je skupno število novih snovi nekoliko v upadu, to je tendenca, ki se potrjuje tudi letos, imamo pa določeno nasprotno, eh, določeno nasprotno trend, eh, še posebej povečanje problematičnih substanc in prihodni teden bomo lansirali poseben program za snovi, ki sodijo v to družino. Da vam povem, eh, kako pomembno je to vprašanje. To je v tem trenutku v ZDA eden največjih razlogov za eh, prekomerne odmerke. Eh, tako da ne gre zgolj za to, da se odzivamo na to, kar se dogaja v EU, ampak tudi v drugih delih sveta. Torej, predstavil sem vam nekaj storitev, ki jih ponujemo našim strankam, rezultate našega dela, so pa tudi drugi vidiki, ki predstavljajo dodano vrednost našega dela. To pa je tisto, kar počnemo interno v našem centru. Lansko leto smo imeli deset pomembnih eh, mrežnih sestankov, sestankov za mreženje, kjer smo se posvečali naši ključni dejavnosti. Prav tako smo prvič implementirali nov svežen poročil, E, to je bilo sprejeto pred tremi leti z, v okviru mreže Retox in to je potrdil tudi, na, tudi naš upravni odbor. Ena zadeva, ki ne omenjamo zelo pogosto, vsaj ne v zadnjih letih, čeprav se opravlja veliko dela tako na ravni EMCDDA, kakor tudi na ravni držav eh, članic, je delo na področju kazalnikov ponudbe drog. Pred nekaj leti, se spomnite, je komisija sprejela načrt, e, tudi svet je to potrdil, kar zadeva nadaljni razvoj teh kazalnikov in e, z veseljem poročam, da smo decembra lani zaključili zadnjo fazo tistega, kar je bilo načrtovano v zadnjih štirih letih. Oberem nadaljujemo tudi z sprejemanjem identifikacije in analizo novih e, podatkov iz novih virov, vključno tudi z odprtimi viri in vele podatki. In tu bi rad povdaril, da smo zdaj lansirali pilotni projekt skupaj z skupnim raziskovalnim centrom Evropske komisije. Če zaključim, kakšni so bili uspehi našega centra. Spomnite se, da smo v delnem programu našega centra imeli opredelitev vsake aktivnosti in na prioritetno raven raven ena. Tu se agencija zavezuje k 100-stotni izvedbi, prioritete ravni 2 80 odstotkov in raven 3 vsaj 50 odstotkov. V primerjavi s prvimi leti našega delovanja smo uporabili sistem, eh, ki je pokazal, da smo bili nekoliko pod 100 eh, odstotki za L1, tam nekje pri 90 za eh, L3 Zdaj smo, zahvaljujoč novemu načinu spremljanja uspešnosti dela agencije tekom celotnega leta, ne le na sredini ali na koncu leta, prihajamo do bistveno boljših rezultatov in to tudi kaže na boljšo uravnoteženost. 97 odstotno eh, izvedbo vseh aktivnosti na eh, ravni 1 in eh, te tri odstotki niso, ne vem kako pomembni, gre pač za nek umestni, za neko umestno kritično točko, ki smo jo dosegli s krajšo zamudo, to ne bo imelo vpliva na dosežke do konca leta. Pri aktivnostih L2 smo nad 800-stotnim eh, pragom in smo boljši kot lansko leto, no in posledično nam je uspelo tudi nekako na novo, na novo uravnotežiti, kako agencija ne le opredeljuje svoje prioritete, ampak tudi spremlja svoje prioritete v smislu izvajanja programa dela in zato smo zdaj tudi na 60 odstotkih aktivnosti na ravni L3, tako da nasplošno je uspešnost našega dela kar konsolidirana. Rad bi tudi povdaril dejstvo, da smo lansko leto poleg programa dela razvili tudi dolgoročno strategijo do leta 2025, ki sem vam jo tudi imel čast predstaviti pred eh, nekaj časa letos. Še nekaj besed glede proračuna in financ. Izbral sem tri številke, s katerimi bi predstavil, kako nam je uspelo bolje izvajati proračun, bolje implementirati delovni program agencije. Prva številka 100 odstotkov. Prvi krat v naši zgodovini nam je to uspelo. Uspelo nam je doseči 100 odstotno izvedbo vseh sprejetih obveznosti v našem proračunu. To je absolutni rekord za EMCDDA. Druga številka, 94,4 odstotka. To je odstotek izvedbe razmejitev. Veste, da so določene aktivnosti, ki se začnejo eh, v enem letu, zaključijo se pa še v prihodnem letu. To so torej aktivnosti, kjer imajo vse agencije resen izziv in morajo poskrbeti za to, da so proračuni aktivnosti dobro opredeljeni, da je bilo vse tudi pravilno izvršeno in v preteklosti je včasih to bilo področje, kjer smo eh, imeli težave z doseganjem ustrezne ravni ne, izvedbe. Eh, in 94,4 eh, je zelo dober rezultat. Zakaj ne 100? Zato, ker nekatere pogodbe, nekateri sporozumijo nepovratnih sredstvih, naprimer za program Retox, so takšni, da konec leta, ne vem, nekatere države članice še niso bile sposobne zagotoviti popolne subvencije za fokusne točke Retox in eh, zato se nekaj denarja vrne. No in potem še zadnja številka, 16,5. 16,5 pa je poprično število dni od trenutka, ko EMCDDH prejme račun do trenutka, ko je ta račun plačan. To torej kaže, da ni nobenih zamud v finančnem in proračunskem upravljanju in izvrševanju in da procesi iznotraj organizacije tečejo dobro. Še zadnja prosojnica in sicer zadnji dogodki za, ali oziroma najnovejši razvoj znotraj agencije v skladu z, agen, z strategijo, ki smo vam jo predstavili eh, letos. Vam z veseljem sporočam, da smo lansko leto popolnoma pravočasno v skladu z načrtovanjem, načrtovano časovnico uspeli reorganizirati organizacijo. Eh, prav tako smo ustanovili novo enoto za javno zdravje. Čez tri tedne bomo lansirali nov, zelo pomemben produkt našega centra in sicer gre za zdravstvene in socialne odzive na rabo um, drog. Prvikrat torej se lotevamo te tematike in ravno včeraj, za tiste, ki vas to zanima, smo objavili nov nabor orodij za evalvacijo nacionalnih in regionalnih politik na področju uporabe drog. Nekaj eh, zadev se bo še pojavilo v prihodnih tednih, to vam bom predstavil prihodnič, ko se bom imel čast sestati z vami. Najprej je nov strateški briefing za Captagon. V medijih ste verjetno zasledili veliko zapisal o Captagonu, niti nismo pripričani, ali je res šlo za Captagon ali ne. Skratka, če boste potrebovali čakali še nekaj tednov, boste končni odgovor imeli v tem strateškem briefingu. Novembra bomo objavili skupno poročilo o Darknetu, torej o tako imenovanem temnem spletu eh, in eh, trgovino z drogami in organiziranim kriminalom na tem področju skupaj z Europolom in eh, z agencijami za notranje zadeve koordiniramo to področje, tudi skupaj s komisarjem Avramopolosom se bomo sestali konec novembra v Lizboni. No in ne na zadnje, sodelujemo tudi z portugalskim nacionalnim koordinatorjem za področje drog eh, pri pripravi Lizbonske konference o odvisnostih in eh, to, kar smo prodali vse rekorde, več kot 1200 sodelujočih bo na tej konferenci. Toliko nakratko, gospod predsednik, eh, informacije, ki sem jih želel deliti z vami in ščani vašega odbora in z veseljem odgovorim na morbitno vprašanje. Hvala. Ok, thank you very much. Um, so, um, thank you and we have... Um... Hvala lepa. Na glasovanju jutri bomo obravnavali tudi eno dosjejo na tem področju. tu imamo tudi poročevalce v senci Toma Stehovske, ki je prosil za besedo, potem pa Ana Het. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Torej, prva stvar, ki bi jo rad poudaril, je zahvala za to predstavitev. To je bilo zelo, zelo informativno v zadnjih treh letih. Moram reči, da se je bistveno izboljšalo sodelovanje vašega centra z člani našega odbora, za kar se vam hvaležen. Te informacije o razširnosti drog včasih eh, naša družba nekoliko zanemarja, ampak temu ne bi smelo biti tako. Nedavno smo bili v Maroku, kjer so nam povedali o projektih, ki jih eh, tam izvajajo na področju preprečevanja porabe drog v Maroku. In tisti, ki ne vidijo globalnega vidika tega vprašanja, so dejansko slepi in eh, se skušajo na nek način slepiti in eh, gledati v stran. To, to mislim, da nikako ni dobro. Nekaj vprašanj v zvezi s tem poročilom. V tem, poročil, v tem parlamentu pardon, pogosto spremljamo kvantitativne kazalnike, ko naprimer pride do eh, povišanja eh, incidence uporabe drog eh, in tako naprej. Številke, ki jih predstavljate, se pač dvigujejo ali pač ne, ampak lahko vam povem, da sem sam delal kot socialni delavec na ulici in te kvantitativne številke me nikoli niso nekako zanimale. To, kar mene zanima, je predvsem kakovost informacij v smislu, kako hitro postanejo uporabniki odvisni od novih drog, ki se porajajo na trgu. Nedavno sem imel priložnost pogovarjati se s kolegi na Češkem in dobil sem vtis, da je zdaj na trgu vse več zelo agresivnih drog, drog, ki bistveno hitreje povzročajo odvisnost. In po dolgih letih, ko je bila incidenca odvisnosti v upadu, se sedaj zadeve zopet povečujejo v obsegu in zanima me, kako se vi kot agencija želite temu zaprstaviti. Ana, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi za predstavitev. Eh, zelo pomembno je, da smo lahko prisluhnili tem informacijam. Razprava o drogah je redno na dnevnem redu tega parlamenta. Sploh eh, v zadnje čase. Jutri bomo govorili o teronfenatilu, ko to je ena od eh, zelo nevarnih drog na terenu zdaj. To je nekaj, kar je vse bolj dostopno na ulicah. Sama se mm, veliko posvečam tej tematiki in mene predvsem skrbi prodaja drog preko spleta, kajti to je je nekaj, kar predvsem cilja na mlade. In v moji domovini na švedskem opažamo, da so te droge, tipa fenatil, povzročile že številne smrtne žrtve. Ampak zdaj imamo skupno bazo podatkov, v katero moram reči, da imam kar veliko zaupanja. Uh, upam, da se bo to še hitreje razvijalo, da bomo pravočasno dobili informacije, da bomo lahko prepovedali nove snovi, ki se pojavljajo na trgu. Ampak to so droge, ki ne prihajajo v vse države članice sočasno. Neka droga je lahko na trgu v Španiji in na Švedsko prispe šele nekaj let kasneje. Tako da je zelo pomembno, da v Evropi sodelujemo sploh pri tovrstnih drogah. Pomembno je, da znanje, ki ga imamo, ustrezno uporabimo. Pomembno je, da prihaja do izmenjave informacij med policijo in socialnimi delavci širom EU. V tem trenutku mislim, da razmere niso optimalne. Ogromno področje, kjer nas čaka še veliko dela in upam, da boste aktivni na vseh teh področjih, kajti gre za izredno pomembno delo, da se torej informacije čim bolj aktivno izmenjujejo. Številne države članice le stežka obravnava vse podatke, ki jih prejemajo. No, hvala lepa za vašo predstavitev in upam, da bomo lahko uspešno skupaj nadaljevali ta boj. Hvala lepa, naslednja je Ana Gomeš. Mikrofon za govornico, prosim. Hvala lepa. Zelo nas veseli, da ste danes tu gre za izredno pomembno poročilo, kot vedno, ko ga vi predstavljate v imenu EMCDDA. V zvezi z vprašanjem, ki ga je ravno kar zastavila poročevalka Ana Hed, pred dvema letoma smo v tem odboru opravili obisk Kitajske, kajti Kitajska je bila takrat razumljena kot eh, eden glavnih dobaviteljev psihoaktivnih snovi ki se pojavljajo na trgu, ki se prodajajo preko interneta, kjer je treba samo spremeniti eno molekulo in vse stvari spremenijo. Tako da pomembno je bilo, da smo našimi kitajskimi sogovorniki izmenjali informacije o pomenu Kitajske v tem kontekstu. Se je to spremenilo? Se vam zdi, da je to razlog, zakaj se je število novih snovi znižalo? Kljub seveda dejstvu, da ste jih več kot 400 zaznali v EU. Skratka, zanima me, ali so kakšni novi eh, pomembni dobavitelji, kjer ste našli te laboratorije, kjer ustvarjajo oziroma manipulirajo s temi substancami. In, eh, zelo me tudi zanima vaše poročilo o Kaptagonu. Danes z delom začne posebni odbor za boj proti terorizmu in upam, da boste lahko tudi tam prisotni, kajti to poročilo je zelo zanimivo in zelo pomembno za naše razumevanje situacije. Ne le kar zadeva Kaptagon, tudi kar zadeva na splošno uporabo temnega spleta Darkneta. Uh, Uh, Eden od problemov, ki ga opažam, ko smo pred nekaj leti obiskali vašo agencijo, je, da naši pristojni organi, se pravi policija, carina, nima ustrezne opreme in uh, v bistvu ne more ustrezno izvajati nadzora na letališčih, eh, v pristaniščih seveda. Eh, ki ti zdaj se veliko uporabljajo, celo podmornice in podobno. Ali se vam eh, zdi, da so se stvari izboljšale, ne le v smislu ozaveščenosti, ampak tudi v eh, smislu opremljenosti in eh, odnosa do izvajanja tovrstnega nadzora, sploh ker vemo, da je v primeru Kaptagona to droga, ki jo uporabljajo tudi pripadniki Daesha. No, mislim, da sem kar razumela to, kar ste dejali glede kazalnikov in glede vaših rezultatov dela. Pri enem od eh, prioritetnih eh, ciljev ste dosegli le 60 odstotkov začrtanega. Ampak povejte nam, kaj to pomeni, kaj to pomeni z vidika kadrov, ki jih potrebujete, kaj ti jasno je, da potrebujete človeške vire in to zelo visoko kvalificirane. Mhm. kadre na področju kemije in podobno, da sploh znate ukvarjati se s temi snovi. Ali torej imate dovolj kadrov, ali imate dovolj sredstev za dostan proračun za potrebe eh, nalog, ki jih morate izvajati. Hvala lepa, Ana. Želi še kdo besedo? Potem pa je prosil oba če se lahko kar odzovete. Hvala lepa. Hvala za vaše vprašanje. Najprej bom podal nekaj komentarjev in odgovoril uh, na vprašanje gospoda Zdahovskega. Ja, prihaja do sprememb, kar zadeva evolucijo trga drog. Zdaj imamo situacijo, kjer se uporabljajo razno razne snovi več čas. Uh, Eh, še enkrat podarjam, da če upada število novih psihoaktivnih snovi, to ne pomeni, da se tradicionalne droge umikajo z trga, heroin in podobno, ta je še vedno zelo prisoten. Ko smo predstavili Evropsko poročilo o drogah junija letos, sem vas tudi obvestil, da je količina in dostopnost kokaina v Evropi tudi v porastu. Tako da nekako mislim, da nimamo nobenega razloga, da bi se počutili ne vem kako zadovoljne eh, s situacijo glede večine tradicionalnih drog. To, kar pa je zanimivo, je, da v tem trenutku vsaj zaenkrat ne beležimo povečanja potrošnje kokaina. To bomo seveda še nadalje preučevali tudi skupaj z Europolom in drugimi agencijami za naslednje, naslednjo številko poročila o trgu drog. Kam gre ta kokain? Ali kokain ostaja v Evropi ali pa Evropa postaja zgolj neko vozlišče in od tu potuje uh, v druge dele sveta uh, in najprej vstopa v Evropo in potem potuje dalje. To je prva stvar. Druga stvar, uh, trg drog, kar zadeva nove psihoaktivne snovi, je izredno nestabilen, eh, vidimo nekoliko manj novih snovi, ki vstopajo na trg, ampak kot rečeno, pri nekaterih najbolj problematičnih snoveh, kot je fentanil, pa prihaja do porasta. To je pomembno zato, ker so nekateri ti fentanili 500-600 krat močnejši od morfija. Torej, z bistveno manjšimi količinami je bistveno povečana možnost prekomernega odmerka. To je to, kar se dogaja v ZDA zdaj. V tem trenutku beležimo 182 smrti na dan zaradi prekomernih odmerkov v ZDA, 40-60 odstotkov eh, teh eh, prekomenih odmerkov je veznih na fentanil. Ena od eh, težav, ki jih povzroča fentanil, je, da fentanil najdemo ne le zmešan skupaj z heroinom, ampak tudi z kokainom in amfetamini, kar pomeni, da ne glede na kategorijo drog, ki se uporablja, se to snov meša z drugimi drogami in da to je ta zelo, zelo nevarna. V tem trenutku mislim, da nimamo nobenih dokazov, ki bi nam eh, kazali, da so mm, droge danes bolj ali manj Eh, povzročiteljici odvisnosti, kot so bile v preteklosti, gre pač za način uporabe in uh, gre za odvisnost od tega, kako tudi posamezne skupine uporabljajo te osnovi. Tako da to moramo še naprej spremljati. Hvala, gospa Hed, za vaše vprašanje, za vaš komentar glede fentanila. Ja, kot sem ravno kar dejal, fentanil je pomembno vprašanje, da sodelujemo z oblastmi in tudi z švedsko nacionalno fokusno točko, da bi bolje razumeli podatke, ki jih imamo na voljo, še posebej razvoj in pa povišanje števila z drogami povezanih eh, smrti na švedskem. Tu je več dejavnikov. Eden od dejavnikov, ki jo preizkujemo skupaj s kolegi, je bolje razvit način spremljanja eh, stanja. Tako da to bo potrebno pročiti. Ampak fentanil vsekakor igra neko vlogo. Ampak fentanil ni edina snov, ki zmešana s heroinom lahko povzroča smrt zaradi prekomernega odmerka. Eh, ena od glavnih snovi ki jo ugotavljamo v Evropi, so benzodiazepini. To je zelo posebna snov v smislu toksičnosti, kajti ljudje, ki poskušajo storiti samomor zgolj z prekomernim odmerkom benzodiapina, niso tako uspešni, kot kadar to kombinirajo z drugimi snovmi, tako da problem z benzodiazepinom je, da eh, v kombinaciji s heroinom, naprimer, v določenih primerjih povzroča smrtonosne učinke. No, ampak komunikacija deluje dokaj dobro. Zelo me veseli, da sistem zgodnega obveščanja, ki ga upravljamo in vodimo v Evropi, deluje. Evropa je edina regija v svetu, ki ima takšen sistem spremljanja. Sistem deluje 7 dni na dan, 24, 7 eh, dni na teden, pardon, 24 ur na dan in kot je dejala gospa Hed, je izredno pomembno, da te podatke takoj neposredno delimo z vsemi državami članicami. No in ta sistem je svoj vrsteni še enega razloga, namreč eh, deluje in eh, tudi koordiniramo ga neposredno strani EMCDDA, kar zadeva socialno eh, plat in eh, plat pomoči, eh, Eritox torej, in pa tudi Europol. In to je svoj vrsten primer sodelovanja na evropski mednarodni ravni. Imamo eh, policijske organe, ki sodelujo skupaj z zdravstvenimi oziroma socialnim sektorjem. Zato je ta program tudi uspešen, zato bomo tudi novembra v Lizboni imeli zasedanje znanstvenega odbora, kjer bomo eh, opravili šest ocen tvega na hkrati in eh, te podatke potem eh, takoj po sestanku objavimo in damo na voljo in v večini primerov, če pogledamo odločitve, ki so vam bile predstavljene letos ali lansko leto, leto temu torej potem eh, sledi odločitev sveta eh, na podlagi odločitve komisije, da se omeji eh, dostop do teh snovi. No, še zadnje pripombe oziroma komentarji, gospe Gomez. Hvala za vašo trajno neomajno podporo, tudi za vaš obisk v NCDDA-ju. Kot prvo izpostavljate vprašanje Kitajske. No, to je sicer kaplje v morje, pa vendar je to pomembno. Lansko leto je Kitajska prepovedala 20 snovi. Zdaj, 20 snovi od uh, skupno stotih ali tisočih ali de deset tisočih potencijalno, ker kemija ne pozname, ja? to seveda ni ne vem kako veliko. Ampak mislim, da kljub tem odločitvam na splošno gledano ne moremo danes trditi, da so se razmere kakorkoli spremenile. Potem ste imeli pod vprašanje, ali imamo kakšne druge velike dobavitelje. Indija je tudi zelo pomemben dobavitelj, ampak vsekakor je Kitajska številka ena. Če poznam evropsko poročilo o trgu drog, v poročilu lansko leto ugotavljamo, da le skozi Rotterdam 30 tisoč kontejnerov na dan opravi eh, tranzitni promet. Tako da to vam kaže na pomen izmenjave poščevalnih podatkov in eh, za to pa je nujno zaupanje med službami in eh, poskrbeti za to, da se ti obveščevalni podatki ne razkrivajo. Ključ do uspeha, kar zadeva še višjo stopnjo ugotovitev na ravni policije in carinje izmenjav obveščevalnih podatkov. Veliko je že bilo storjenega, tudi eh, Maroko je tu pomemben element. Lansko leto je Europol tudi imel konkreten, eh, specifičen sestanek, kar se deva preprečevanje trgovine z drugami v Evropi in eh, ugotavljamo skupaj z Europolom, da so droge pomemben akter eh, v globalnem trgu hudega in organiziranega kriminala in zato se ne moremo zgolj osredotočiti na migracijo ali terorizem. Potrebujemo holističen pristop. Kar pa zadeva naše eh, cilje oziroma doseganje rezultatov, hvala lepa za vaše vprašanje glede naših resursov. Če odgovorim v dveh eh, elementih. Ko je upravni odbor ta sistem potrdil, je na predlog mojega predhodnika, gospoda Goca in pa komisije in parlamenta, bilo potrebno, da je potrebno bolje identificirati prioritete za naš center. Se pravi, če upravljamo takšno institucijo, moramo sprejemati določene odločitve, določene izbire in eh, treba vedeti, na kakšni podlagi. Na začetku, ko smo začeli izvajati ta sistem, seveda se učimo na podlagi svojega dela no, in ugotavljamo, da je včasih način implementacije programa takšen, eh, vsaj bil takšen, da nismo dovolj prioritet eh, in resursov namenjali našim ključnim nalogam. Le, če imamo omejene vire je treba vedeti, kaj so tiste zadeve, ki jih ne moremo preprosto pustiti ob strani, ker eh, potem nismo več MCDD. To je L1. L3 pa so vse tiste dopolnilne dejavnosti, poročila, znanstveni članki in tako naprej, ki jih moramo opravljati. To ne gre zgolj eh, za nek eh, seznam želja, ampak gre za to, da moramo vedeti, da pri določenih zadevah pač ne bomo mobilizirali vseh naših resursov. Zato smo pri L3 šli iz 80 na 60 odstotkov, to je dobro, kajti na ta način smo prišli do skoraj 100 odstotkov pri najvišji prioriteti. Tu torej stojimo, kar pa zadeva razpoložljive vire in kadre, kot eh, sem dejal že zadnjič na našem zadnjem sestanku, bi se rad zahvalil vašemu odboru in parlamentu za podporo, kar zadeva proračun za prihodne leto. Eh, no, skrbi nas eh, kot vse to, kar se bo dogajalo eh, po letu 2020, eh, tudi posledično zaradi brexita. Če želite, da še naprej eh, dosegamo te rezultate, je pomembno, da je to vključeno tudi v naslednji načetni finančni okvir. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Goči, želite kaj dodati? Hvala lepa, mm, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, sem neodvisni strokovnjak, ki ga je imenoval Evropski parlament in skupaj z Tomasom Zabranskim, ki je žal zbolel, sva skupaj delala. Mi dva sva vaše oči in ušesa v upravnem odboru EMCDDA. Veliko, torej, delava, veliko veva, ampak lahko vam povem, da agencija dela dobro. Odkar je začel delati direktor Gozdel, mislim, da je agencija začela delati še boljše. Več je dela, več je strokovnega znanja delajo visoko kakovostno in hitro. Če vidim, kakšno tveganje je to tveganje zaradi virov. V preteklosti je odbor Libe vedno podpiral agencijo in pripričal sem, da boste agencijo podpirali še naprej. Nažalost pa veste, kako se zadeva običajno konča. Podpora včasih nekoliko pomaga, včasih pa sploh ne, zato ker so ljudje, ki se ukvarjajo s proračunom, močnejši, še posebej tisti sveta. Prosim vas, da še naprej podpirate agencijo po proračunski strani. Agencija dela zelo dobro, če bi obstajala kakršnakoli pomankljivost, bi vas opozoril na to, v to ste lahko prepričani, ampak poročanje o uspehih pač ni moja naloga, o tem bo poročal direktor. Hvala, gospod Götz, hvala, gospod Guzdel, za delo, ki ga opravljate. Hvala tudi osebi pri agenciji. Hvala kolegicam in kolegom za prispevke. Hvala vsem, ki ste se oglasili v tej razpravi. Dobro, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za predlog uredbe o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Poročevalka je Natalie Grisbeck. Danes bo predstavila svoj osnutek poročila. Samo da vas spomnim, namen predlagane uredbe je, da bi namestili oziroma nadomestili okvirni sklep sveta o izvrševanju odredb o zamrznitvi in izvajanje odredb o zaplembi, s tem, da bi vse skupaj nadomestili torej z enim delom zakonodaje. To smo delno harmonizirali z okvirnim sklepom sveta o zaplembi sredstev in direktivo z 3. aprila 2014 predlagano vzajemno priznavanje odredb bi pomagalo organom pregona, vendar tukaj veljajo strogi roki. Spet da vas spomnim, Evropski parlament je leta 2014 sprejel še en instrument za vzajemno priznavanje v zvezi z preiskovalnimi ukrepi. Šlo je za preiskovalni odlog na evropski ravni, ampak o več vprašanjih smo že govorili, kar zadeva vzajemno priznavanje. Govorili smo o temeljni pravici glede nepriznavanja. Zdaj pa bom dal besedo gospe Grisbek, da predstavi svoj osnutek poročila. Natalij, izvolite. Merci, Hvala lepa, predsednik, dragi Klod, kolegice in kolegi. Dejansko me veseli, da lahko končno, bi celo dejala, predstavim ta osnutek poročila eh, o pravilih glede medsebojnega priznavanja odločb o zamrznitvi in zaplembi. No, preden se lotim podrobnosti tega poročila, bi rada podala tudi dve uvodni pripombi. Najprej naj povdarim pomen tega novega evropskega inštrumenta, ki bo predstavljal sestavni del eh, pomembnega arsenala za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Eh, zamrznitev eh, premoženja pribljenega eh, iz kaznivih dejanj je pomembno orodje za boj proti organiziranemu kriminalu in pa tudi Eh, financiranju terorizma. Obenem je to orodje, ki je zelo koristno tudi, ko gre za poplačilo žrtev teh eh, dejanj in pa tudi za financiranje boja proti organizirani kriminaliteti, kajti vidimo, da gre za ogromne količine denarja in da je resnično treba preprečiti denarni tok v smeri kriminalnih združb. Ocene so, ne vem ali so natančne, ampak ocene so vseeno kar šokantne. 89,9 eh, oziroma 98,9 odstotkov premoženja je nezaplenjenega, tako da gre za izredno pomembno orodje za Evropo. No in kot običajno na tem področju, naj povem, da je v Evropski uniji in tudi na drugih področjih velik problem eh, čezmejno sodelovanje, ko gre za odzivanje na to transnacionalno kriminaliteto. Zamrznitev oziroma zaplemba in eh, izvržba so zelo problematični, sploh ko gre za čezmejne primere. Še druga zadeva. Rada bi povdarila pomen inštrumenta, ki smo ga to izvali. Kot veste, je komisija predlagala uredbo, ne direktivo in eh, to me vsekakor veseli in to veseli tudi kolege, kajti gre za ključni element tega predloga komisije in to tudi ponuja določeno mero jasnosti in pravne gotovosti in s tem tudi odpravljamo del težav, s katerimi se soočamo, ko gre za prenos v nacionalne sisteme in na ta način bomo lahko, upam, zagotovili hitrejšo izvedbo odločb po zamrznitvi in zaplembi premoženja. Zdaj, kar zadeva samo vsebino poročila, to ste že prejeli, par pripomb, štiri pripombe. Prva, predlagam, da se besedilo komisije nekoliko spremeni, kar zadeva eh, varstvo temeljnih pravic v primeru zaplembe in da vključimo klauzulo o nepriznavanju in nepriznavanju ne izvršitvi odložb po zamrznitvi in zaplembi, če te temeljijo na nespoštovanju temeljnih pravic. Vsi veste, da je to zahteva našega parlamenta, da to določbo podpiramo, če tudi nekateri pač pravijo, da nima smisla tega sploh govoriti, ker je to tako zelo očitno, ampak mislim, da je bolje, da na to spomnimo kot na pomemben strukturni element našega eh, dokumenta in to je vsekakor ključni element. Prav tako predlagam, da okrepimo določbe glede postopkovnih eh, jamstv, eh, pravica do mm, učinkovitih pravnih sredstev za vse upletene, pravica do informiranosti teh oseb in pa potem tudi, kar zadeva postopkovne pravice tretjih oseb, na katere lahko vplivajo te odločbe o zamrznitvi in zaplembi. Torej, tudi tu gre za izredno pomembno območje, ki ga je potrebno pravno obdelati, eh, torej tretje osebe potem eh, druga serija pripomb. Pomembno je, da se poenostavi in razjasni to besedilo, kajti pomembno je, da pojasnimo določene določbe eh, te uredbe, kar zadeva tudi zbliževanje postopkov na področju medsebojnega priznavanja. Eh, prav tako je tu vprašanje harmonizacije tega novega inštrumenta z drugimi obstoječimi evropskimi inštrumenti na tem področju. Tretji cilj, eh, tudi to je ključnega pomena, to je izredno pomembno, izboljšati hitrost in učinkovitost postopkov priznavanja odločb o zamrznitvi in eh, zaplembi premoženja in sicer z razvojem poenostavljenih postopkov za prenos podatkov eh, oziroma odločb, da se zagotovi tudi ustrezna podpora centralnih organov in eh, da predvsem skrajšamo časovnico v smislu komunikacije med pristojnimi organi in da lahko čim prej potem tudi izvršimo takšno odločbo, eh, kadar pravni okvir to tudi omogoča. In potem še zadnja točka in s tem zaključujem pomembno je, da storimo vse za to, da na evropski ravni in tudi na ravni držav članic izboljšamo v narekovajih optimalno upravljanje zamrznjenega oziroma zaplenjenega premoženja, sploh če se to potem da v uporabo eh, socialne namene oziroma za poplačilo škode povzročene žrtvam organiziranega kriminala ali če se to premoženje uporablja za boj proti organizirani eh, kriminaliteti. To torej predlagam v svojem osnutku in seveda glede teh eh, štirih ključnih elementov pričakujem odzive kolegov, da lahko še izboljšamo naše delo. Hvala. Thank you very much, Hvala lepa, Natali. Zdaj pa poročevalci v senci gospa Mecola za ELS. Hvala, Klod. Kakor sem dejala, tukaj sem na mestu Salva Polijeze, zato ker danes ne more biti prisoten. Meni, da je večina predlogov sprememb v skladu s prednostnimi nalogami skupine ELS, kar zadeva preprečevanje terorizma in mednarodnega kriminala. Naš poročevalec v senci se strinja za njo ko govorimo o predlogu komisije, da bi imeli uredbo in ne direktive. Kajti meni, da je to najboljše urodje za to, da bi poenostavili delo držav članic v zvezi s tem in preprečevanje organiziranega kriminala, čezmenjega kriminala in terorizma mora biti čim bolj učinkovito. Uložil je tudi nekaj predlogov sprememb za to, da bi lahko zaplenjeno premoženje ponovno uporabili. To stališče upošteva model italijanskega pravosodnega sistema, kjer zamrznitev in zaplemba nista namenjena samo temu, da bi spodkopali delovanje organiziranega kriminala, ampak želimo uporabiti tudi načelo legalnosti, tako da zaplenjeno blago potem uporabimo v socialne namene. In tretjič, naš poročevalec v senci prav tako podpira poročevalko pri predlogih sprememb, ki so namenjeni temu, da bi izboljšali sodelovanje med različnimi izvršnimi organi v državah članicah. Seveda pa meni, da je treba o določenih elementih poročila še govoriti na, na sestanku poročevalcev v Senci. Bo to gospe Grisbek čimprej tudi sporočil. Prosim pa vse, da upoštevate, da bo vložil nekaj predlogov sprememb za to, da bi izboljšali besedilo. Hvala. Gospod Pavel na mesto gospoda Emilija. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej hvala lepa za osnutek poročila. Pred objavo smo imeli nekaj srečanj in poročilo je res dobro. Pozdravljamo predlog komisije glede vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. To sta zelo učinkoviti urodi za preprečevanje financiranja organiziranega kriminala in terorizma, kajti kriminalci potem izgubijo lasništvo nad svojim premoženjem. Poročevalka in poročevalka v e senci SLS sta to že omenili, namreč gre za to, da s temi sredstvi potem kompenziramo žrtve in financiramo dejavnosti organov pregona ali druge ukrepe za preprečevanje kriminala. Prav tako pozdravljam komisijo pri tem, da so se odločili za uredbo in ne za direktivo. Mislim, da je to boljša rešitev. Kontaktiral sem že predstavnike Evropske komisije v zvezi s tem, govoril sem tudi s strokovnjaki z različnih področji in izpostaviti želim tri elemente. Prvič, kar zadeva podlago za ne priznavanje in ne izvajanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. Poskrbeti moramo, da bodo pravne podlage jasno razumljene. Prav tako je treba ločevati med obveznimi pravnimi podlagami in utemelitvami in tistimi, ki niso obvezne narave, ampak so izbirne. Zakonodaja o vzajemni, vzajemnem priznavanju mora veljati na evropski ravni. Temeljne pravice so ključnega pomena. Hvala poročevalki za komentarje v zvezi s tem. Zagotoviti moramo, da se bodo temeljne pravice spoštovale in v zvezi s tem bomo delali na tem, da pripravimo ustrezna varovala za zainteresirane strani. In na koncu še nekaj več bom poskušal posredovati v predlogih sprememb, kar zadeva zneske. Mislim, da predlog komisije ni popolnoma pošten, zato predlagam, da o tem še govorimo v zvezi z različnimi sistemi delitve, kar zadeva delitev 50-50 za zneske, ki so nad 10 tisoč evri. Hvala lepa še enkrat, hvala za vse in oglasili se bomo z predlogi sprememb v zvezi z vsem tem. Hvala. Gospod Koro iz EFDD, izvolite. Si, grazie, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Hvala poročevalke za odlično delo pri pripravi tega poročila in tudi za veliko prostora, ki ga pušča za komentarje poročevalcev v senci drugih političnih skupin. Rad bi podaril svoje soglasje s poročevalko, kar zadeva pravilno izbiro pravnega inštrumenta. Uredba zagotavlja bistveno više mero pravne gotovosti v vseh državah eh, članicah, pa tako bo, jas, bo večja jasnost in ne bo težav z izvajanjem eh, te zakonodaje. To je zelo pomembno, sploh ko gre za izvajanje eh, hitrejših postopkov za plembe in zamrznitve. Kar zadeva premoženje organiziranih skupin, je pomembno, da se jim onemogoče delovanje in pomembno je, da se začnemo na ta način boriti tudi proti pranju denarja. Poročilo o direktivi o boju proti pranju denarja, eh, kjer sem poročevalec, uvajamo tudi nov člen, kar zadeva eh, za plembo premoženja, ki izhaja iz eh, kaznjivih dejanj. Na ta način bi bila možna zaplemba tudi v primeru pravno še ne dokončne odločbe oziroma obsodbe. Pomembno je, da se omogoči postopek, ki se potem eh, konča z kazensko obsodbo in da prihaja do zaplemb ob sveda polnem spoštovanju eh, temeljnih pravic obtožnih. In inštrumenti, ki jih ima moja, ta, moja država Italija za boj proti organizirani kriminaliteti, eh, so zelo učinkoviti ne da bi ob tem kakorkoli posegali v pravice obtožnih. Gre za eh, tudi inštrument eh, za plembe eh, brez obsodbe. To je zelo učinkovit način, namreč, da se na ta način omogoči delovanje prostornih organov. Prav tako se oponoma stranjam z poročevalko glede upravljanja z zaplenjenim premoženjem, da ta to premoženje ne izgubi ekonomske vrednosti in da se del uporablja tudi v socialne namene. Pomembno je tudi, da se del zaplenjenih eh, sredstev da na voljo državam članicam za uporabo v socialne namene. Eh, rad bi tudi povdaril, da zagotavljamo polno podporo, kar zadeva eh, roke za pospešitev postopkov. Tudi mi menimo, da so Eh, potrebni jasni časovni roki, če želimo hitro in učinkovito sodelovanje med državami članicami in da se zagotovi tudi ustrezna izmenjava informacij med vsemi udeleženimi državami, ko gre za postopek, v katerem so udeležene številne države članice. Hvala. Hvala, gospod Korao. Barbara. Barbara Spinelli, za GUE. Ah, Predvsem bi rada čestitala Natali za odlično opravljeno delo, še posebej z amandmaji, ki jih je vložila, kar zadeva spoštovanje temeljih pravic, postopkovna jamstva in pa uporabo zamrznenega oziroma zapeljenega premoženja v socialne namene in za poplačilo žrtev njihovih družin in podjetij ki so bile žrtve organiziranega kriminala. Vedno me zelo veseli, ko se ta mitologija o hitrosti in učinkovitosti eh, korigira eh, z natančnim spoštovanjem pravic. Če ne bi bilo tako, bi verjetno imeli kar nekaj težav pri sprejemanju uredbe na mesto direktive. Amandma 31 Natali, ki zadeva nepriznavanje in neizvrševanje odločb o zaplembi, vključuje tudi primere, kjer gre za resne razloge za neskladnost eh, takšne odločbe o zaplembi z obveznostmi ki jih ima država v smislu člena 7 PDEU in listenja temeljnih pravic. Zato bom eh, podprla številne amandmaje poročevalke in eh, bom tudi s svojimi amandmaji poskušala zagotoviti, da se v polni meri spoštujejo temeljne pravice in pa postopkovna jamstva. Dva primera sta, ki ju razumem kot zelo delikatna in gecer medsebojno priznavanje odločb samih in pa potem zaplemba, ki ne temelji na pravnomočni obsodbi. Kar zadeva Italijo, sta ti dve delikatni teme in kolega Korao je to že omenil in nas je na to spomnil. Pri nas je to nekaj, kar je že samoumevno. Za Unijo kot celotno je zaplemba, ki ne temelji na pravnomočni obsodbi, nekaj, kar eh, ni tako zelo raširjeno v eh, Italiji. Se jasno ve, kdo je tisti mafijaš, ki še ni pravnomočno obsojen eh, v domači vasi ali mestu v EU nasplošno. Mislim, da bo potrebno zagotoviti še nekaj več jamstev, kar zadeva ta dva elementa. Hvala lepa. Um, before I go to preden prisluhnemo predsedstvu in komisiji, me zanima, ali želi spregovoriti še kdo. Še kdo? Ne. V redu. Čisto na kratko predsedstvu, potem pa komisija. Izvolite. Najprej predsedstvo. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti gospe Grisbek za odlično opravljeno delo. Hvala tudi poročevalcem v senci za koristne komentarje. Čisto kratka bom. Na začetku januarja smo začeli z delom na tem dosjeju in povem vam lahko, da smo dosegli kar veliko napredka. Želimo si, da bi besedilo bilo bolj jasno in natančno. Seveda, določena vprašanja je še vedno treba rešiti, se posebej kar zadeva vprašanje področja uporabe tega instrumenta. Vključili bi lahko tudi sisteme preventivne za plembe, kakor jih poznajo v Italiji. Jutri bodo ministri v svetu o tem razpravljali. Pojavlja se tudi vprašanje pravne oblike teh instrumentov, ali naj bi to bila direktiva ali naj bi ostala v obliki uredbe. Že od začetka tečejo razprave na to temo in kmalu bomo o tem govorili na ustrezni ravni, zato mislim, da bomo odločitev o tej temi dobili kmalu. Estonsko predsedstvo upa, da, bodo, da bomo uspeli splošni pristop sprejeti do konca leta in prihajajoče bolgarsko predsedstvo bo prav gotovo imelo zelo plodno in konstruktivno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa še na kratko komisija. Pour être remercié, félicité, madame. Komisija se zahvaljuje in čestita gospe Grisbek za njen osnutek poročila mm, na tem pomembnem doseju. Ta osnutek v veliki meri se upada z našimi prioritetami na tem področju, se pravi učinkovitejši boj proti financiranju kriminalitete. Z tem inštrumentom medsebojnega priznavanja naj bi omogočili zaplembo širom Evropske unije premoženja, ki izhaja iz kaznevih dejanj. Zato komisija podpira eh, tudi izredno podporo gospe Grisbek, eh, kar zadeva uporabo uredbe kot eh, pravnega inštrumenta. Prav tako mm, podpiramo amandmaje, ki jih poročevalci v senci sprejemajo v isto, oziroma predlagajo v isto smer. Gre torej za to, da naj bi bil postopek priznavanja teh odločb enako v vseh državah članicah in da bodo odločbe posod priznane na enak način. Prav tako smo zelo naklonjeni vašim predlogom, katerih namen je izboljšati in razjasniti besedilo in predvsem izboljšati učinkovitost tega besedila. Kar zadeva temeljne pravice, komisija meni, da je pomembno ravnovesje med učinkovitostjo postopka na eni strani in eh, zaščito pravic oseb na drugi strani. To je ravnovesje, ki ga uh, zasledujemo in to je isti cilj. Uh, menimo pa, da bi bila preširoka uveljavitev možnosti za nepriznavanje eh, teh odločb eh, škodljiva. Menimo, da trenutni predlog zagotavlja zadostna jamstva. Komisija torej poudarja svojo željo po tesnem sodelovanju z gospod Grizbek in celotnim odborom Libe, da bi na ta način na koncu prišli do besedila, ki bo predstavljal resnično dodano vrednost v primerjavi z obstoječim pravnim okvirom. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa Natali, da sklene razpravo. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Klod. Seveda sem zelo natančno prisluhnila vsemu rečenemu. Praktično z zadovoljstvom poslušam to, kar pravijo kolegi poročevalci v senci pri tem dosjeju. Veseli me, da bomo lahko nadaljevali z delom in sicer v smeri, s katero se vsi strinjamo in da bomo torej skupaj delali na tem izredno pomembnem inštrumentu. Prav tako me zelo eh, veseli ta širok konsens, ki se sedaj pojavlja glede uporabe pravnega inštrumenta, torej uredba na mesto direktive. Prav tako jemljem na znanje pripombe z vseh strani. Eh, na tem bomo delali preko amantmajev, upoštevajoč tudi speci, italijansko specifiko za plembe brez pravnomočne obsodbe, kar eh, lahko morda predstavlja problem eh, v primeru drugih nacionalnih zakonodaj. Prav tako sem eh, vzela na znanje stališče predsedstva in tudi komisije. Sama sem po naravi optimist, zato sem prepričana, da bomo na koncu prišli do ambicioznega rezultata in da bomo imeli učinkovit, jasen, hitro delujoč inštrument za boj proti financiranju organiziranega kriminala v Evropi in hvala lepa še enkrat vsem akterjem, ki sodelujejo pri tem dosjeju. Hvala. Natalie, very constructive. Hvala, Natalie, zelo konstruktivna razprava. Rok za vložitev predlogov sprememb je 26. oktober. A se samo meni zdi, ali imamo veliko glasovanj in rokov oktobra? a nisem samo jaz, super. Libija ima zelo veliko dela oktobra. To bom kar takole spustil v eter. Osma točka. A smo pripravljeni? Nismo. Pet minut. Fabris Ležeri bo tukaj čez pet minut. Predlagam, da prekinemo za pet minut. Ampak res, pet, pet minut. To pomeni, da se čez 5 minut dobimo. 11.25 nadaljujemo. Čisto natančen bom. Lepo prosim, da si vzamete odmor do 11.25. Hvala.

Colleagues, thank you for your patience. Kolegice in kolegi, hvala za to, da ste nekoliko počakali. Gospod Leđeri je tukaj. Prosim, sedite za to, da bomo nadaljevali. Kolegice in kolegi, pozdraviti želim gospoda Leđerija, izvršnega direktorja Frontexa. Danes se bomo posvetili določeni temi in sicer poročal nam bo gospod Leđeri namreč o delu Frontexa, ampak ne samo to. Govorili bomo o tematskih razpravah. 12. julija smo govorili o dejavnostih iskanja in reševanja v sredozemlju. To smo storili 12. julija, danes pa bomo govorili o dejavnostih Frontexa. Še naprej mu lahko zastavljate vprašanja v zvezi s temi vprašanji. Tudi danes, seveda. Ampak Frontex nam pošilja ni sporočil, danes nam boste ta priporočila predstavili. Ta poročila so zelo pomembna, tudi izmenjave mnen z vami so zelo pomembni. Vi govorite o odgovornosti agencije do parlamenta in to je zapisano tudi v uredbi o Evropski mejni in obalni straži. Uredbo smo pripravili in izglasovali prav v tej hiši. V skladu z členom 64 uredbe EBCG. Mora parlament imeti besedo pri pripravi večletnega programskega načrta. Koordinatorji imajo možnost vlaganja komentarjev do jutri. Na osnovi tega pa bomo Frontexu potem poslali tudi pismo. predlagam, da spregovorite o poročilih in o razmerah v sredozemlju. Gospod Leđeri, prosim, da ste kratki, zato ker boste prav gotovo dobili veliko vprašanj, kot običajno, ko se oglasite pri nas. Pozdravljeni torej in lepo prosim, da podate svoj uvodni nagovor. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, spoštovani poslanke in poslanci, hvala, da ste mi dali priložnost za to, da vam podam nekaj povratnih informacij o delu agencije Frontex. Kakor je povedal predsednik, smo pripravili kar nekaj poročil, podati vam želim nekaj povdarkov iz teh poročil. V poročilu o letnih dejavnostih za leto 2016 smo predstavili delo agencije v letu 2016 in v poročilu smo navedli, da smo se leta 2016 posvečali operativnih dejavnostim v srednjem in vzhodnem sredozemlju. Govorili smo tudi o razvoju dogodkov na političnem področju. Zavezali smo se temu, da podpiramo Evropsko agendo o migracijah. Podprli smo tudi komisijo pri zagotavljanju strokovnega znanja v zvezi z vprašanji, kot so revizija šengenskega zakonika, sistem vstopa in izstopa in tako naprej. Govorili smo tudi o varnostni uniji. Komisija nas je povabila, da smo sodelovali pri delu skupine na visoki ravni glede informacijskih sistemov in interoperabilnosti. Leto 2016 je bilo leto, ko je začel veljati nov mandat, to je bilo 6. oktobra. Kmalo boste dobili knjižico, ki smo jo pripravili na to temo. V njej obveščamo institucije o svojem mandatu in o dejavnostih v zadnjih 12 mesecih. Tekom leta 2016 smo morali do oktobra delati pod starim mandatom in ok oktobra naprej smo delali pod novim mandatom. Imeli smo skupne operacije in pilotne projekte, v okviru katerih smo se posvečali mejam na morju in operacijam, kot so Poseidon v Grčiji, Triton v Italiji in Minerva v Španiji. Prav tako smo imeli hitra posredovanja, to je bilo v okviru operacije Pozejdon v Grčiji na začetku leta 2016. Prav tako smo bili aktivni na kopenskih mejah, kar zadeva preglede na mejah in spremljanje ali nadzor na mejah. Okrepili smo tudi dejavnosti na letališčih, okrepili pa smo v letu 2016 tudi dejavnosti glede uračanja. 233 letov vračanja je agencija izvedla. To je 250 odstotkov več kot v prejšnjem letu in to predstavlja številko 10.700 migrantov, ki smo jih vrnili, zato ker niso imeli pravice, da ostanejo. To je torej storila agencija Frontex. Kar zadeva združevanje virov, Oblikovali smo nove profile, naprimer na področju obalne straže. Ustvarili pa smo tudi seznam za hitro odzivanje v okviru novega mandata in zdaj imamo več kot 1500 strokovnjakov, ki so registrirani na tem seznamu za hitro odzivanje. Analiza tveganja za leto 2016. V okviru tega smo se posvečali razvoju zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Ti podatki se zbirajo v okviru naših dejavnosti na terenu, namen tega pa je, da pomagamo kazenskim preiskavam in da osebne podatke delimo z Europolom ter državami gostiteljicami. Konec 2016 smo se začeli pripravljati na skupno oceno, kar zadeva spremljanje in nadzor. Okrepili smo podporo državam članicam. 19 prošen držav članic smo dobili za to, da nadzorujemo določena področja pred mejami, naprimer z satelitskimi posnetki, prav tako smo izboljšali storitve na področju identifikacije plovil. Kar zadeva mednarodne dejavnosti zunaj EU, leta 2016 smo razvili projekt IP2. To je bilo na področju Balkana in Turčije, kar zadeva temeljne pravice, pa smo pripravili mehanizem za pritožbe v skladu z novim mandatom, ki je začel veljati oktobra. Rečemo lahko, da smo povečali količino dejavnosti na mejah na morju. Ena tretjina več je bila dejavnosti tudi na kopenskih mejah in 10 odstotkov več smo bili aktivni na letališčih. Kar zadeva osnutek dokumenta za večletni programski načrt 2014-2020, povedati želim, da je ta osnutek že bil predmet razprave v upravnem odboru agencije mnenje komisije, pa prav tako pričakujemo, prosili smo jih, da nam ga podajo. Trenutno je stanje naslednje. Revidirali bomo misije in urednote. Novembra bomo o tem govorili. Zaenkrat je predpostavka ta, da bi v dokumentu ostali štirje cilji. Najprej zavedanje, odziv, tretjič razvoj in četrtič uspešnost. Ko govorimo o strateških prednostnih nalogah in strateški usmeritvi do leta 2020, vam lahko povem, da je struktura naslednja. Prvič, operativna in tehnična strategija za integrirano upravljanje meja. Delo teče, vem, da parlament pri tem sodeluje, tudi komisija sodeluje pri tem. Imeli bomo delovno skupino, skupaj z agencijo, seveda, ki se bo sestala v Bruslju. Okrepiti želimo pomorsko razsežnost, to je neposredno povezano z razvojem funkcijo obalne straže, prav tako želimo okrepiti storitve glede upravljanja migracij na zunanjih mejah in četrtič, okrepiti in razširiti želimo podporo, ki jo agencija zagotavlja na področju vračanja. Petič, to je peti strateški cilj, okrepiti in razširiti želimo sodelovanje agencije s tretjimi državami v okviru mandata. In šesti strateški cilj ali strateška usmeritev je, da bi okrepili in razširili operativno prožnost agencije. Ne bom šel v prevelike podrobnosti, ampak morda samo še beseda ali dve o proračunu. V delovnem programu za leto 2018 lahko vidite, da imamo vrstico, ki se imenuje razne operativne dejavnosti. 29,8 milijona evrov je namenjenih temu, to je razdeljeno v dva dela. En del je obvezna rezerva, ki jo moramo imeti, torej vse 4 odstotke predvidenih virov za operativne dejavnosti in to znaša 9,1 milijon. Potem pa imamo še drugi del, gre za operativno prožnost in o distribuciji tega zneska se bomo odločili, ko bomo izvajali delovni program za leto 2018. To pomeni, da smo zdaj v prehodnem obdobju in še vedno smo v fazi izvajanja novega organigrama agencije in še vedno absorbiramo nov mandat in nove naloge agencije. Postopoma pripravljamo nove strategije in zaenkrat lahko rečemo, da to prehodno obdobje potrebujemo. S tem se strinja tudi upravni odbor. Še beseda o priporočilu o izvajanju uredbe 656-2014, gre za zunanje meje na morju in operacije Frontexa na morju. To poročilo je tretje po vrsti, gre za letno poročilo, kot običajno. Razlage določb glede operativnih načrtov lahko najdete v tem dokumentu, kar zadeva iskanje, reševanje, prestrezanje, kako ravnamo z ljudmi, ki jih prestrežemo ali rešimo na morju. Več lahko izveste o Pozejdonu in o drugih operacijah in tudi nekatere sklepe si lahko preberete. Uredba je prispevala k temu, da smo pojasnili vloge nacionalnih uradnikov, prav tako smo opredelili vlogo mednarodnih centrov za koordinacijo. Vidimo tudi, da je uredba pripomogla k temu, da smo okrepili sodelovanje med Mednarodnim centrom za koordinacijo in nacionalnimi centri za reševanje na morju. To je torej rezultat izvajanja te uredbe. Leta 2016 smo ugotovili, da so razlike vedno manjše, kar zadeva iskanje in reševanje ter prestresanja, še posebej v okviru operacije Triton. Verjetno zato, ker je na operativni ravni in na operativnem področju in v bližini operativnega območja vedno več akterjev, ki niso ustrezno obveščeni. Ko je bilo priporočilo objavljeno julija letos, je Italija zahtevala revizijo, revizijo operativnega načrta Triton, kar zadeva pristajanja. To je vsebina, na kratko še predstavitev enega poročila, gre za tehnično opremo kakor sem dejal, povečali smo obseg skupnih operacij in operativnih dejavnosti. Dobra novica pa je naslednja. Govorimo o letu 2016, seveda. Dobra novica je bila, da nam je uspelo zelo povečati število opreme in uradnikov, ki delajo na terenu. V povprečju smo imeli približno 1000 do 1500 uradnikov na terenu. V poprečju smo imeli 30 plovil in druge opreme, torej letal in helikopterje, naprimer, ki so bili v uporabi. Dobro. Viri. Lahko rečem, da imamo zdaj vso opremo, ki jo potrebujemo, na področju vračanja tudi. Delamo pa na tem, da bi pripravili strategijo za to, da dobimo lastno tehnično opremo, prav tako pa posodabljamo zbirko podatkov za upravljanje z uradniki, ki so na tem seznamu. Ampak dobra novica je, da se lahko zanesemo na 5000 imen. Če ne poznamo vsakega posameznika, se lahko vedno obrnemo na države članice. To pomeni, da so to ljudje, ki so že sodelovali v naših operacijah, kar pomeni, da imamo 5000 ljudi, ki lahko sodeluje z nami v okviru obaljne straže ali straže na morju in tudi mejne straže. Ne bom predolg, kar zadeva letne račune. Za leto 2016 povedati želim, da je Frontex dobil pozitivno mnenje glede svojih računov, torej ni nobenih pridržkov, nobenega komentarja v zvezi z računi. Seveda pa sem pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z vsemi temi temami. Hvala. Hvala lepa. Malo sem vas skrajšal, kajti začeli smo malo pozno, imamo pa dolg seznam pomembnih vprašanj. Bom kar zdaj omenil, glede večletnega finančnega okvira, bomo poslali dopis in 20. novembra se boste vrnili, da boste predstavili rezultati pilotnega projekta o obalni straži, pa tudi agenciji za pomorstvo. To bom omenil sedaj, da je kot na koncu. Vem, da imate vsi pomembna vprašanja za direktorja Frontexa. Vsak dve minuti, prosim, omejite se, da bo imel čas za odgovore in da bomo končali v 12.30. Gospod Pabrix najprej, ki je poročevalec, bil za to redbo. Prosim. Hvala lepa. Skušal bom biti jedenat in kratek. Najprej naj vam čestitam osebno in Frontexu za prvo obletnico pod vašim vodstvom. Mislim, da ste se uveljavili kot institucija pod vašim vodstvom, ki jo vsi cenimo in ki je dosega tudi mednarodno priznanje. Hvala za vaše delo. Gotovo imam nekaj vprašanj, morda tudi pripomb. Pravljate izvrstno delo v veliko državah. Ko sem prebral vaše poročilo in poročilo komisije, sem lahko videl, da v tem trenutku 14 držav prispeva bazenu eno od hitrega odziva, kar se tiče kadrovskih osebnih zmogljivosti. Ste omenili, kaj imate ampak vseeno, kako lahko pomagamo, da bi tudi druge države postale veliko bolj dejavne. Morda bi lahko skupaj kaj storili. Še eno vprašanje. Med vašimi dolžnostmi je tudi vprašanje vračanja. Veliko je bilo napredka na zahtevo držav članic. Zahteve po vračanju se bodo povečevale, je potrebno še kaj postoriti za to, da bi izboljšali vaše sodelovanje z državami članicami, kar se tega zelo pomembnega vprašanja tiče. Potem pa še nekaj, seveda, kar se tiče nezakonitih migrantov. Tretje vprašanje, kar se tiče vaše strategije, mislim, da skušate ustvariti politično strategijo skupaj s komisijo. Če je to sporedno in to retorično vprašanje, verjetno zelo dobro sodelujete, kajti sicer bi težko sodelovali. Morda lahko poveste več, kakšno je vaše sodelovanje z drugimi institucijami. Tako ostavil se bom, tako da bodo tudi drugi dobili priložnost. Hvala lepa še enkrat za vaš velik prispevek EU. Hvala. Hvala, gospod Pabriks. Hvala lepa, da ste se držali odmerjenega časa. Prosim, če se vsi držite dveh minut. Gospa Gijom, prosim. Ja, bom kratka se opravičujem, da sem že prej spregovoril na začetku, no, ampak že enkrat hvala za to poročilo o enem letu dela. Kolegi se bodo nedvomno vrnili k vprašanju iskanja in reševanja na morju. Sama bi vas vsekako rada slišala mm, pri vašem, glede vašega dela, v sredozemlju imamo vsekakor zelo pomembno situacijo, ki zahteva vaš odziv in zanima me, kakšna je situacija v sredozemlju z plovili, ki so bila recimo nekoliko bolj agresivna Eh, na področju. Reševanje na morju, ki se niso toliko ukvarjali z reševanjem, ampak z drugimi zadevami. V mislih imam ekstremistične organizacije, ki so najemale eh, plovila. No, nekateri drugi kolegi so omenjali tudi mehanizem pritožb in zanima me, kako interpretirate delovanje tega sistema. Hvala lepa. Thank you. Mrs. Griesbeck. Hvala lepa, gospod Griesbeck. Merci euh, à mon tour évidemment de vous remercier après cette. Euh... Hvala, eh, hvala tudi za to poročilo o prvem letu dela te agencije. Skupaj se torej lotevamo tega zelo zapletenega in težavnega področja. Eno samo vprašanje v bistvu imam, kaj ti kar zadeva rezultate. Agencije za temeljne pravice, o tem smo že govorili, mene pa zanimajo funkcionalne zahteve in potrebe agencije. V zadnji razpravi ste izpostavili, da je le devet držav članic v polni meri sodelovalo pri zagotavljanju kadrovskih virov na terenu, se pravi 1500 eh, plus 500 kadrov, ki naj bi jih eh, zelo kmalo poslali na teren. No in zanima me, ali vse države članice tu sodelujejo in ali vse države članice spoštujejo svoje zaveze, ki so jih eh, najavile, kar zadeva delovanje nove agencije. No in če je odgovor ne, me zanima, ali tisti, ki ne sodelujejo, tega ne morejo ali ne želijo, kajti to so dve različni zadevi. Uh, Svetka, zanima me, kakšna, kakšna je zadeva tu. Gospod Becker, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Ležeri, za zelo izčrpno poročilo. Hvala lepa poročevalcu za njegove dejavnosti. Hipotetično vprašanje o hipotezi, da bi naslednji migracijski val v kratkem lahko prišel iz Afrike. To, kar počne Frontex danes, je odlično delo, to veste, priznanje vam gre, mi smo vaši partneri in se veselimo z vami, da se to priznava. Vseeno pa so izzivi, ki so pri takem položaju, v katerem smo, taki, da mislim in to je sedaj moje drugo vprašanje. Prva je bila hipoteza, drugo pa je vaše mnenje o domnevi, da Frontex seveda kot predstavnik EU mora, veliko bolj odločno, neodvisno in neposredno se odzvati, če se kaj naučimo iz prejšnjih izkušenj in če bo sedaj prišel naslednji migracijski val. Časa ne smemo izgubljati, zanima me vaše mnenje na to temo. Moje mnenje je enako zunanjemu ministru Avstrije. Popolnoma jasno je včeraj dejal, da vidi odgovornost, da morajo tudi naše avstrijske mejne enote biti na razpolago na ukaz Frontexa. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Bekar, gospa Spinelli. Grazie, dottor. Hvala lepa, gospod Leđeri, za vašo prisotnost danes tu, da nam predstavljate delo Frontexa. Sama imam nekaj vprašanj v zvezi z nevladnimi organizacijami in Afganistanom. Kar zadeva nevladne organizacije. Vem, da ste vi sami se nekako oddaljili od uh, izjav o tem, da nevladne organizacije sodelujejo s tihotapci. Mene zanima, seveda tudi vi ste dobili informacije o tem, da obstajajo države članice, ki sodelujejo z tihotapci. Pač poslušamo novice, ki krožijo na to temo že kar nekaj tednov. Predvsem imam v mislih Italijo ki naj bi bila financirala. Določene milice, ki se predstavljajo kot obaljna straža, v bistvu pa so tihotapci, ampak to je le del teh eh, milic, kaj ti ob libijski obali je eh, ena kakšna vojna med milicami, ki so dobili denar od Italije in tistimi, ki ga niso. Drugo vprašanje zadeva vaše izjave o nevladnih organizacijah kot eh, dejavnikih privabljanja. Tu imamo tudi izjavo UNHCR-ja, po kateri naj nevladne organizacije ne bi bile faktor privabljanja, kajti prihodi v Italijo so se v mesecu september povečali kljub zmanjšanju aktivnosti nevladnih organizacij. In še zadnje vprašanje, Afganistan in vračanje v Afganistan. Tu Afganistan poziva k takojšnji ustavitvi vračanja, kajti boj v Afganistanu so še vedno zelo intenzivni, nevarnosti zelo velike in zanima me, vaše mnenje s tem v zvezi. Hvala lepa, Barbara. Hvala sem, koliko da ste tako disciplinirani. Sedaj pa gospod Koeljo, poročvalec za uredbo Majah na morju. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa gospod Ležeri za vašo predstavitev in za vaša poročila, ki so visoko kakovostna. Strinjam se z vami. Lansko leto je bilo pomembno za agencijo, še vedno se ukvarjate s kompleksnimi vprašanji na zonalnih mejah in razširili ste mandat, ki je bil, kar je bilo zelo potrebno. Sedaj imamo več možnosti za nudenje podpore, prav tako pa lahko pomagamo državam članicam, še prav posebno pri operacijah vračanja. Kaj se tiče vračanja, nam lahko poveste, kakšna so pričakovanja Frontexa glede celotne operacije na tem področju v Uniji. Drugič, nova uredba želi obiti še eno povrnavljajočo težavo z agencije, pomankanje kadrov in virov za pomoč državam članicam. Kljub tem enotam za hitro posredovanje, ki jih posredujejo države članice, imate dovolj kadrovskih virov za to strani držav članic. In še zadnja točka. Poročilo o implementaciji nadzora na zunanjih mejah. Mislim, da je gospa Gijom o tem že govorila. Mislim, da ta uredba da je potrebno, potrebne smernice za reševanje in iskanje na morju, kljub vsemu, kar se sredozemno dogaja. Vendar pa nekaj zmede se zdi ostaja in o tem ste govorili. Poročilo o zaključkih govori o vedno večjih težavah pri ugotavljanju razlik med iskanjem, reševanjem na morju in prestrezanjem. Pozivi v poročilu so potem, da se naj operacije bolje usklajujejo, da operacije niso dovolj usklajene v sredozemlju. Govorili ste o Italiji, nisem pa prav dobro razumel, kakšen je bil razlog, tako da prosim, če nam lahko to bolje razložite. Hvala lepa. Hvala lepa, Carlos. Gospa z Argentini. Hvala lepa. Nekaj vprašanj. Približno 18 različnih načinov sodelovanja s tretjimi državami imate, no lahko pa veste, kakšne so te določbe za državo, kot je Nigerija, naprimer. Prav tako, čeprav razumem, se pogovarjate z različnimi državami, da bi prišli do teh načinov sodelovanja. Ena je tudi Libija. No, lahko poveste več, kako to poteka, s kom v Libiji lahko to storite in kakšen bi naj bil končni rezultat. Kar se tiče uradnika za temeljne pravice. Zadnjič smo že dejali, da imate stalno pomankanje kadrov, sedaj bi rada vedela, kje ste. Sedaj po nemeri delujete, nimate več težav s kadri. In od 6. oktobra lani smo, imamo na razpolago tudi uradni mehanizem za pritožbe. Lahko poveste, kako to deluje, kakšne pritožbe dobivate, kako se poroča in ali imate kakšne splošne informacije na spletni strani o tem. Spet, splošne informacije na spletni strani so, vendar pa paramet bi rad več podrobnih informacij. Rada bi bolj podrobno izvedela, za kakšne pritožbe gre in kakšen je nadaljni postopek spremljanja pritožb z vaše strani. In kar se tiče da je to vračanje in operacij vračanja v sodelovanju z različnimi državami članicami. Mi lahko razložite, kakšna je odgovornost držav članic, kje se ta konča in kje se začne vaša, ali gre za določeno mešanico odgovornosti. In kje se konča odgovornost EU v tretji državi, državah, ki sprejemajo. Potem te, ki jih vračamo. Gospa Stevens. Ik wil graag. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila direktorju za jasno predstavitev o dejavnosti Frontexa. Veseli me, da so bili doseženi dobri rezultati. Veseli me, da se dobro odzivate, vendar pa mislim, da da še vedno ostaja težava, da nekatere države ne sodelujejo. Samo 14 držav članic sodeluje v enotah za hitro posredovanje. Morda veste, če nameravajo tudi druge države se pridružiti in kdaj, in potem kar se tiče vračanja. Za 250 odstotkov so se številke povečale s primerjavi z lani. To je torej dober razvoj dogodkov. Nam lahko poveste, katere države vračamo te ljudi v sporazumih o ponovnem vračanju. Je to omenjeno, zanima me, ali so ti sporazumi pomembni za to. Potem pa tudi postopki v Grčiji ali postopki identifikacije delujejo dovolj dobro. Bila sem v Grčiji in videla sem, da je bilo zelo težko opraviti vse identifikacijske postopke zaradi pomankanja opreme. Ali sedaj to bolje deluje? Je dovolj uradnikov za jemanje prstnih otisov, ljudje so delujejo. Vem, da je to izjemno pomemben faktor pri zaščiti naših meja. Potem pa še vpliv kodeksa ravnanja. Je ta kodeks imel pozitiven vpliv pri zniževanju številk, kodeks ravnanja pomaga ali pa so razmere postale še bolj zapletene. Torej, ocena vpliva kodeksa ravnanja. Ana Gomeš. Hvala lepa, dr. Leđeri, za vaše poročilo. Bojim se, da boste vedno imeli premalo kadrov, dokler naše države članice ne spremenijo Dublina in najdejo nove poti, nadzirane poti, ko lahko preverjamo, identificiramo ljudi. Zanima me, kako deluje to sodelovanje z državami članicami. Potem vprašanje o Libiji, o tem je že bilo govora. Kakšni so vaši vtisi o pripombah libijskih oblasti? da vodi to, da bi se naj, naj libijske sile nadzirale tvot ljudi, vodilo to še več nestabilnosti. To je, se je videlo nedavno tudi na kraju samem v Libiji. In potem nove poti bi se naj izkoriščale v Španijo, glede na izkrcanje na plažah v Španiji letos poleti. Je to res? Cecil Kienge. Hvala lepa, Cecil Kienge. Hvala lepa, Klod. No, jaz pa bi rada začela z informacijo, z novico, ki smo jo vsi slišali na začetku tega tedna. Tunizijsko plovilo, eh, polno eh, prosilcev za azil, je bilo napadeno strani tunizijske, eh, tunizijske obalne straže. 80 mrtvih, skoraj da polovica pogrešenih. In dejstvo, da se število mm, mrtvih in pogrešenih v sredozemlju povečuje, smo mi dali velik povdarek na nevladne organizacije, ki so tudi prisotne na terenu. In eh, pomembno je, da se ti napadi, ki jih zdaj doživljamo, eh, vse čas pojavljajo. In treba verjeti, da Frontex ima določene posledice eh, oziroma določen vpliv na to situacijo. In zanima me, kako vi gledate na iskanje in reševanje na morju. Ali bo Frontexu samemu uspelo rešiti to problematiko, sploh glede na ljudi, ki so bili vključeni. Iz, odhodi iz Libije so se zmanjšali, znižali, ampak eh, zdi se, da se odpirajo nove poti iz Tunizije, Alžirije eh, in iz Črnega morja in eh, vse to zahteva jasnejše sprejem, spremljanje teh tokov. Hvala, gospa Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bom zelo kratka, kajti veliko tem so se že dotaknili kolegi, ki so govorili pred menoj. Eh, tudi jaz bi se rada zahvalila gospodu Lečerju za njegov uvod, za te poglobljene informacije, ki smo jih danes deležni, predvsem pa tudi za delo, ki ga eh, to leto opravlja agencija Frontex. No in tudi jaz bi rada prosila, kot je že dejal kolega Koeljo, potrditev glede tega, kar se dogaja v Italiji, kajti morda tudi jaz nisem najbolj razumela to, kar ste omenjali s tem v zvezi. No, rada bi se dotaknila specifične teme, eh, sicer kar zadeva preoblikovanje agencije in njenih pristojnosti. Nedvomno je pomembno vprašanje tudi vprašanje boja proti trgovini z ljudmi, organiziranemu kriminalu. Ena od, eden od vidikov tega boja je verjetno tudi sodelovanje z afriškimi državami in z tega vidika je septembra že eh, pripravljeno srečanje z afriškimi državami, kjer ne bi zagotovili tesnejše sodelovanje na področju izmenjave podatkov, da se torej bolj učinkovito borimo proti pojavu trgovine z ljudmi. In prosili bi torej nekaj več informacij s tem v zvezi, kje torej stojimo, kaj je že storjenega, kaj je še potrebno storiti, da bo boj proti trgovini z ljudmi uspešnejši in da bomo lahko uspeli zatreti ta tako žalosten pojav trgovine z ljudmi. Hvala. Hvala lepa, Sofie Intfeld. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospodu Leđarju, za vašo predstavitev. Veseli smo, ko slišimo, da Frontex pridobiva na moči veliko vprašanj je bilo že zastavljenih. Kar se tiče zmogljivosti, sredstev, ki jih imate na spolago, dvoje. Omenili ste sodelovanje z Europolom in tretjimi državami. Europol je svetu predlagal izmenjavo osebnih podatkov s tretjimi državami, kot je Libija dejali so, da se jim pravila zaščite osebnih podatkov EU zdi ovira za izmenjavo z Libijo. Sama sem vesela osebno, da taka ovira obstaja. Zanima me, kaj vi menite o tem, kaj to pomeni za vas, za vaše sodelovanje z Europolom. Drugič, vaš sedež je v Varšavi na Polskem, prav tako sodelujete s polskimi menimi organi. Vemo pa, da obstajajo vprašanja, ki ne vključujejo vaše agencije, vključujejo pa polske mejne policiste, ko naprimer ne sprejemajo eh, prosice za izir iz Belorusije. Je to vprašanje, o katerem govorite? Kaj ti to je del vašega okvira delovanja nekako? Kaj to pomeni, torej, da mejni policisti na zunanjih mejah ki se tudi zunanje meje Evropske unije deluje tako, čeprav torej nimate steznega mandata tam še vedno. Ti isti ljudje so del zmogljivosti vaše agencije. Kaj menite o tem? In potem končno gospod Lopes Aguilar. Leđeri, Hvala lepa, gospod Leđeri. Rad bi se navezal na tiste, ki so že omenili, kako cenijo delo Frontexa. Še pa posebno, kar se tiče mejne in obalne straže. Moje vprašanje pa se dotika sodelovanja s tretjimi državami. Prav tako želimo meniti vprašanje nevladnih organizacij in napetosti, ki se morda pojavljajo. Delegacija Libe je nedavno se odpravila v Tunizijo. Želeli smo izvedeti več o operacijah iskanja in reševanja na morju in kako ravnajo spasilci za Azijo, ne samo v Tuniziji, ampak tudi v Libiji. Delegacija EU je v Tuniziji, tako kot tudi večina veleposlaništva držav članice Evropske unije za Libijo. Slišimo pa zelo znemedljive stvari. Slišimo, da je milica infiltrirala, da so različne milice infiltrirale libijsko obalno stražo. Stajo torej tveganje, da ne pomagajo pri iskanju reševanja na morju, temveč da kršijo temeljne pravice. Potem pa seveda še vprašanje nevladnih organizacij. Nevladne organizacije obtožujejo, izvajanje operacij pomoči pri nezakonitem vstopu. Rad, rad bi vedel več o tem. Hvala lepa, nisem vas videl zadnji. Boste na kratko, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Leđeri. Da, seveda, veliko vprašanj je bilo že zastavljenih, tako da se bom dotaknila samo še dveh. Zanima me področje vračanj, to je zelo pomembno vprašanje. Frontex je potrjil svoj proračun, Istočasno pa smo videli, da so se migracijski tokovi upočasnili. 97 odstotkov migrantov, ki prihajajo v Italijo, ki je prišlo v Italijo leta 2016, je ekonomskih migrantov. Zame je torej zelo pomembno, da storimo velik korak naprej pri vračanju. Moja država Švedska je 2015 in 2016 še vedno vrniti 80 tisoč ljudi. Kako bo Frontex izbral tiste, ki jih bo vračal? Govorili ste o direktivi. Kaj pa to, kam jih boste vrnili in kako boste vse skupaj prerasporedili? Lahko države članice prosijo za pomoč in kako jim lahko pomagate? Hvala lepa, kolegice in kolegi, sedaj pa gospod Leđeri, prosim. Hvala lepa, predsednik. Skušal bom podobno vprašanje združiti, kar se tiče enot za hitro posredovanje in sodelovanje držav članic v tem okviru skupnih operacij. Nisem prepričan, če sem vas prav, če sem vas prav razumel, ampak vse države članice izpolnjujejo svoje obveze, da torej zagotovijo določeno število kadrov za te enote. V skladu s prvo prilogo uredbe so vse države članice notificirale ali so v postopku notificiranja. Vse so zavezane izpolnjevanju števila poširjena števila uradnikov. Nekatere težave so bile na katerih držav članicah, ampak sedaj smo našli rešitev. Če v določenem trenutku obstaja potreba po aktiviranju sistema za hitro, za hitro odziv, če bi morali, naprimer, določena država članica nameniti več kot 20 oseb, pa jih lahko namenijo 20, potem morajo to storiti, kar se, te, če, kar se da hitro in to smo rešili. Vse države članice niso sposobne prispevati k enotam za hitro posredovanje, to ni obvezujoče, to morate vedeti, da pa vidimo, da je tudi del mandata agencije, da razvije lastno opremo. Septembra sem upravnem odboru agencije predlagal večletno strategijo za naslednjih deset let. Prvi cilj je 2018 preskusiti izvedljivost nekega zametka skupne opreme, torej ne gre za to, da bi kupili, gre za to, da bi imeli dolgoročne najemne pogodbe za plovila, naprimer, pa tudi za naprimer floto patrolnih avtomobilov. Imamo že okvirne pogodbe za nadzor zraka. V interinstitucionalnem formatu bomo spožili, da je še en postopek. Videli smo iz izkušenj, da je dobro tudi za druge agencije, ki se ukvarjajo z obaljnimi dejavnostmi. Prvi korak je torej oceniti izvedljivost takega združevanja virov. To je večletni cilj. Torej, nadaljni cilj pa bi bil, da bi bili potem sposobni se odzvati v najbolj obremenjenih obdobjih, ko vse opremeni na voljo. Potem pa bi čez nekaj let morda lahko prišli na razmere, ko bi večina opreme, ki jo agencija uporablja za svoje operacije, bila že zagotovljena strani agencije. Samo izjemoma bi se potem morali zanašati na nacionalne prispevke. O tem smo torej govorili pred nekaj dnevi v upravnem odboru agencije. Nekaj vprašanj je bilo, kar se tiče srednje sredozemske poti in vloge različnih akterjev, nevladnih organizacij, pa tudi drugih organov, zasebnih pobud in tako dalje. Tudi razmere v Libiji so bile omenjene. Rad bi odgovoril tudi na vprašanja, ki so povezana z izvajanjem uredbe 665 skozi 2014. Srednja sredozemska pot 2016 in do določene mere tudi letos je bila izjemna. Na drugi strani nimamo partnerjev, razmere so popolnoma drugačne na vzhodu sredozemlja, kjer imamo Turčijo kot eh, sosednjo državo. Španija ima Maroko kot sosednjo državo, torej razmere tik pred Libijo, so zelo specifične. Agencija nima torej partnerja na drugi strani. Različni poskusi obstajajo, Frontex pa nima kadro, nima urada v Libiji, tako da lahko dobim samo posredne informacije o tem, kaj se tam dogaja. Lahko pa povem, da smo lani videli razvoj dogodkov, ko je več nevladnih organizacij uporabljalo plovila. Imeli smo tudi nekaj dogodkov nedavno, ko so drugi tipi nevladnih organizacij, ki so bili za migrante, za humanitarne dejavnosti, pa tudi migrantom sovražni, sovražne nevladne organizacije organizirale določene stvari. Če upoštevamo, da je veliko plovil, ki jih uporablja Frontex, poprečno imamo na tem območju 12, časih 13 plovil, operaciji Triton. Evo med Sofija je še ena operacija EU, imamo pa tudi nacionalne ukrepe na nacionalni ravni Italije, ki se izvajajo. Torej veliko je, operaciji in potrebno je imeti boljši nadzor. Je pa prišlo do jasnega postopnega premika geografsko na jug. Večina primerov iskanja in reševanja se je zgodila ali v libijskih vodah ali pa v neposrednji bližini. Obstajalo je tveganje, da bi libijski tihotapci izkoristili navzočnost pravil tudi Frontexa in drugih javnih organov kot del svojih zločinskih dejavnosti. Tukaj sem ponavljal, da moramo imeti pravo ravnovesje. Seveda, iskanje in reševanje je prednostna naloga, je dožnost, to je tudi v mandatu agencije, po drugi strani pa moramo oceniti, do kakšne mere olajšamo delo tihotapcev. To je vedno velik izziv, vedno pa je seveda prioriteta reševati življenje. Kar se tiče trenutnih razmer in vprašanj o našem sodelovanju z Libijo. Naj pojasnim, agencija bi res rada sodelovala z misijami EU, katerih mandat je prispevati spostavitvi zmogljivosti v Libiji. Dobro sodelujemo z med Sofijo, usposabljamo obalno stražo Libije in dogovorili smo se, da bomo čez nekaj tedno to še pospešili. Moram pa reči, in vsi se zavedamo, da je težko usposabljati obalno stražo. Yeah. Ja, yeah, ja, it, it, it, ja, Ravno to pravim, zelo težko je, ko ni delujoče države, zelo težko je najti partnerje. Jasno sem povedal, da ni vloga Frontexa, da izbira ljudi, ki bodo na teh usposabljenih. Lahko pa ponudimo usposabljanje naučimo ljudi veščine glede iskanja in reševanja, tudi kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic. Mislim, da je to nekaj, česar se moramo lotiti, kajti dolgoročno je to edina pot najti partnere na drugi strani morja. Prav tako pa sodelujemo tudi med Frontexom in e obam Libijo, to je civilna misija Evropske unije. Trenutno so v Tuniziji, ker so varnostne in politične razmere v Tripoliju nemogoče za gostitev, da bi gostili to misijo v Libiji. Imamo strokovnjake v Eubam Libiji in oba kanala, Sofija in Eubam Libija, sta kanala, pri katerih delujemo. In tako bi Frontex želel, kadar je mogoče, kjer je mogoče in ustrezno, spostavil zametek libijskih organov na področju pregona. Ampak v tem trenutku partnerjev nimam. Potem tudi vprašanja o alternativnih poteh v srednjem sredozemlju in tudi pomisleki glede nesreče, ki se je zgodila ta teden s tunizijsko obalno stražo. Frontex nadzira tudi to področje imamo naše avtonomne poti nadzora. Gremo torej malo bolj na zahod, tudi za nadzor tokov, ki prihajajo iz Tunizije ali Alžirije. In pred nekaj dnevi smo bili prvi, ki smo opazili primer skanja in reševanja, ki ni bil ustrezno izveden in informacije smo potem lahko hitro posredovali italijanskim organom in